današnji dan obeležuje pomemben korak pri našem delu za reformo SKP. Kot veste, so naši poročevalci gospa Ester Heranc Garcia ki pokriva strateške načrte, se pravi prvi in drugi stebr ter novi izvedveni model, na to gospa Ulrike Miller, za horizontalno uredbo in gospod Erik Andrija za uredbo o skupni ureditvi trga. Danes je z nami vrsta strokovnjakov na tej javni predstavitvi, so predstavniki javnih organov, različnih združenj in tako naprej in tako dalje. Najprej bomo besedo predali trem strokovnjakom, gospod Jozef Miller, nekdani kmetijski minister Bavarije, na to gospod Žak Karles iz Francije, predsednik kmetijskih strategij in na to še gospod Matijas Borst, namestnik generalnega sekretarja Združenja bavarskih kmetov iz Nemčije. Na to bomo eh, prisluhnili tudi predstavnikom odbora regij in eh, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora besedo bo dobil gospod Guillaume Cross, ki je poročevalec odbora regij za skupno kmetijsko politiko po letu 2020. Je tudi predsednik eh, regionalnega sveta Occitanje iz Francije. Besedo bomo predali tudi gospodu Johnu Brianu, ki je poročevalec sekcije NAT pri ekonomsko-socialnem odboru in se ukvarja z reformo SKP. Besedo bomo, če bodo želeli, predali tudi kolegom iz komisije, iz Generalnega direktorata za kmetijstvo. Na to nas bo čakala še razprava s poslanci in poslankami. Na to pa bomo ponovno prisluhnili našim gostom, strokovnjakom in poročevalcem ter komisiji. Javno predstavitev bomo sklenili s kratkim prispevkom naših treh poročevalcev. Sedaj pa predlagam, da kar začnemo. Začel bo gospod Miller. Imate največ deset minut. Opravičujem se, moja naloga je, da skrbim za spoštovanje časa za govor. Veliko gostov imamo, veliko strokovnjakov, poročevalcev, vsi želite besedo in ravno zato vas prosim, da ste disciplinirani. Izvolite, gospod Miller, deset minut. Mikrofon, prosim. Liebe Mitglieder des Europäischen Parlaments. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci, spoštovani eh, gospe in gospodje, me veseli, da sem danes lahko eh, tukaj, da lahko predstavim svoje mnenje v zvezi s predlogi komisije. Eh, To bom storil z nekoliko distance do aktivne politike, imam pa desetletne izkušnje v vlogi, v vlogi mm, kmetijskega ministra in potem še tri leta kot eh, kmetijski sekretar. Skupna kmetijska politika je že od vsega začetka sestavni del evropskega procesa združevanja. No, ampak vse čas se o njej poroča tudi kritično. Na začetku naše uh, Eh, agrarne politike smo se ukvarjali z zagotovitvijo eh, dohodka, eh, tako da bi se kmete ustrezno podprlo. Potem se je to nadomestilo, oziroma potem so nastopile izvozne subvencije in prodajalo se na tuje trge. Tako je bilo v preteklosti. Potem je prišlo spet do spremembe paradigme, do izravnalnih plačil. Kasneje smo imeli nevezana plačila, to pomeni, da so se plačila združevala, torej premije za površino, eh, za zelene komponente in tako naprej. Zdaj pa imamo spet spremembo eh, paradigme. Zdaj pričakujemo delen prenos pristojnosti z komisije na države članice. Komisija želi, želi tako obravnavati um, pritožbe, da je vsa ta politika preveč uh, urejena v podrobnosti. No, ampak mene prav zanima, če se bo s tem dosegla ustrezna subsidijarnost. Praš, postavlja se vprašanje, ali ne bi bilo bolj pametno, da bi zdajšnjo uh, kmetijsko politiko nadaljevali, pa potem popravili, kar je treba popraviti. Vsekakor imamo z našimi kmetijskimi trgi velike prednosti in eh, od teh prednosti imajo koristi vsi. Seveda morajo vsi izpolnevati ustrezne upravne pogoje. Bolim, bojim se, da če se prenese odgovornost za države članice uh, v predlagani obliki, potem se pričakovanj komisij morda ne bo mogoče, uh, mogoče jih ne bo uresničiti. Na ta način bi komisija dobila 27 različnih kontrolnih postopkov, izračunov, dovoljen in tako naprej. Države članice naj bi imele manevrski prostor, ampak če želimo to ustrezno preverjati, moramo več stvari urediti v temeljnih aktih, manj pa prek delegiranih in pa izvedbenih aktov. No, komisija eh, bi bila odgovorna za izvedbene uh, in delegirane akte, ampak uh, ti morajo biti ustrezni, da bodo naši kmetje imeli zagotovljeno ustrezno prihodnost. No? Ampak, če pomislimo na vse to, si težko predstavljam, da bi se zmanjšalo upravno breme. No, pri nobeni od prejšnjih reform ni prišlo do zmanjšanja pravne obremenitve, ta se je vedno povečala. Torej, če, pove, če želimo zmanjšati eh, upravno uh, obremenitev, uh, moramo zagotoviti, da se tista, uh, tiste določbe, ki niso več relevantne, opustijo. Recimo, ena od njih je označevanje živali kot. Uh, zagotavljanje uh, ustrezne higiene. No, dejstvo je, da se tudi pri nas soočamo uh, s praznjenjem podeželskih območij, tako kot v ZDA in Aziji. Naši kmetje so tisti, ki skrbijo za podeželska območja. Uh, ker imamo ve, vedno več pogojenosti v zvezi s podnebjem in pa varstvom okolja v prvem stebru, bo uh, finančna podpora v dohodkovni podpori za kmete uh, ogrožena. Zato bi opozoril na to, da me zelo veseli, da, lahko, da je moj naslednik eh, lahko izvajal degresijo v prvem, degresijo v prvem sto, stebru. to, da se osredotočamo ravno na prve hektare, je ustrezno pri naši kmetijski strukturi. Potem pa je treba ustrezno upoštevati tudi velikost kmetijskega uh, gospodarstva in pa sprejemljivost med prebivalstvom. Take spremembe so nujno potrebne. No, predlog pa govori o eh, pravih, resničnih kmetih, samo ti naj bi dobili uh, ustrezna plačila. Tisti, ki samo postransko izvaja to dejavnost, bi bili tako izključeni, ampak oni so ravno tisti, ki skrbijo za uh, podeželska področja. In zato uh, bi težko ustrezno poskrbeli zlasti za gorska področja. Veliko se govori o podnebnih spremembah in pa o okolju. Predlagi, predlogi komisije se, se osredotočajo na pogojevanje. V spredju sta podnebje in varstvo okolja. Potrebujemo ustrezne ukrepe in če bi morali te ukrepe uh, zagotoviti na nacionalni ravni, s posebno zakonodajo bi to povečevalo stroške na ravni Evropske unije. Recimo, če si pogledamo Avstrijo, Baden-Württemberg ali pa Bavarsko, eh, s pogojevanjem in določenjem višjih ciljev v prvem stebru so te dežele v slabšem položaju. Ker ti treba izpolniti pogoje iz prvega stebra. No, omenil bi dve stvari. Eno je program uh, eh, kulture aktiviranja uh, okolja in, uh, zajetih, in potem je tukaj še um, pogodbeno varstvo narave na Bavarskem. Eh, to, je, to zajema približno 1,2 milijona hektarja. V Evropski uniji je tako, da novi sistem predvideva, da bodo države članice v letnih poročilih poročale o dosežkih. Prosil bi, da se upošteva, da je za izboljšanje narave potreben čas. Težko bo videti rezultate že po enem samem letu. Težko jih bo videti količinsko opredeliti. Narava ni avtomat, kjer vržeš eh, noter kovanec v režo, pa potem nekaj dobiš ven. Zato je treba se zavedati, da je naravo polja treba eh, negovati, dokler na koncu ne dobiš nečesa nazaj. Potrebujemo agrarno politiko, ki drži skupaj Evropo, prvič, potem drugič spodbuja kmete in pa kmetije, potem krepi podeželje, eh, omogoča varstvo eh, naravnih okolij in zagotavlja tudi ehm, kvalitetno hrano v prihodnje. In to je veliki ziv tako za Evropski parlament kot tudi za komisijo. Zato vam želim veliko uspeha. Hvala lepa. Thank you. Najlepša hvala, gospod Miller. Hvala, da ste predstavili svoje stališča, mnenja in izkušnje in hvala za lepe želje. Sedaj pa bomo besedo predali gospodu Žaku Karleju, je predsednik skupine Agriculture Strategy. Tudi vi imate deset minut, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, da ste mi dali besedo. Pripravil sem tudi predstavitev in držal se bom eh, teh desetih minut. Prvič, brez kratke primerjave z drugimi kmetijskimi politikami, ne moremo govoriti o eh, skupni kmetijski politiki in prihodnosti. Tukaj eh, vidite proračun po državah. Kitajski, kitajski proračun se je eh, povečal za petkrat, eh, tudi ameriški se je podvojil, a evropski proračun se je zmanjšal. Predlogi komisije do leta 2027 pomenijo, da bi najprej šlo do drastičnega zmanjšanja. Na to pregled po prebivalcu približno 500 evrov na prebivalca v ZDA, eh, Evropska in Kitajska približno 200 evrov na prebivalca. Cilj torej ni ta, da povečamo evropski proračun, ampak da smo primerljivi z drugimi globalno gledano, glede na to, da smo si konkurenčni vizavi nekaterih držav, še posebej na primer Kitajske. Če si pogledamo evropski proračun brez Združenega kraljestva in napovedi, vidimo, da bi naj prišlo do zmanjšanja sredstev za skoraj 30 odstotkov do leta 2027. Razmere so uh, težke. Vedeti moramo, da je Eh, edini način, da ohranimo sredstva drugot in dodamo tudi novo področje, ta, da zmanjšamo sredstva eh, na področju kmetijske in kohezijske politike. Skupna kmetijska politika še danes predstavlja približno 50 odstotkov porabe vseh eh, evropskih držav članic. Veliko sredstev torej namenjamo kmetijstvu, eh, drugim področjem eh, manj. Ne vem, če je to dober način dela tudi vnaprej, ampak eh, takšno je trenutno stanje. Kaj se bo torej zgodilo po letu 2021? Sredstva naj bi padla, o tem sem že govoril. Osredotočamo se na prvi steber. Evropa je tista, ki predlaga nevezena, nevezano podporo imamo pravila iz leta 1990 eh, iz eh, tistega desetletja. Cene so padale, včasih so padali tudi dohodki in eh, če se zgodi kaj takšnega, potem vemo, da ukrepi niso dobri. Gospod Miller je že spomnil na vprašanje prenosa odgovornosti. To pomeni, da je Evropa na nek način nemočna, težko ohranja skupno kmetijsko politiko, zato ker od držav članic zahteva, na, da na podlagi manjšega proračuna porazdelijo ta sredstva in to prek načrtov, ki bodo dali neke smernice, ampak s tem bo prišlo do razlik med različnimi državami. Ta politika bo vedno manj skupna in razpolagala bo z vedno manj sredstvi na to imamo eh, sektorske eh, rešitve, ki pa posega v skupno ureditev eh, trgov, naprimer takšno, kot jo imamo na področju sadja in zelenjave in to je škoda, zato ker moramo veliko narediti, kar se tiče organizacije proizvodnje in organizacije verik, kar se tiče členov 219 do 223, ki komisiji v času krize dajo določene pristojnosti, so ti členi nujni, ampak predlog komisije ne predvideva eh, natančnih določb za uporabo teh eh, členov. O tem bomo še govorili. Kaj nas čaka v eh, prihodnosti? Kar se tiče orodi za obladovanje tvegan, zavarovan, vzajemnih skladov, orodja za stabilizacijo dohodkov in terminskih trgov, to ni dovolj, zato ker Eh, cene kmetijskih proizvodov niso vedno enake kot eh, stroški proizvodnje. Potrebujemo precej bolj eh, pogumno okoljsko politiko. Ne smemo pa posegati na ta način v SKP, ker tako ne bomo dosegli rezultatov. Kaj predlagamo? predlagamo, da se iz dveh stebrov razširimo na štiri stebre. V prvem stebru bi imeli boljšo ekonomsko organizacijo eh, celotne kmetijske verige na podlagi naprimer eh, upravljanja z eh, ponudbo prek zaščitenih geografskih označb in tako naprej. Na to bi imeli nov drugi stebr. Eh, ki bi se eh, osredotočal na upravljanje s krizami in eh, na vodenje trgov. Na to bi imeli tretji stebr, namenjen okoljskim in energetskim vprašanjem, in četrti stebr, ki bi skrbel za ohranjanje kmetijskih generacij in za naložbe. Sredstva bi ostala na isti ravni, ampak na evropski ravni bi imeli določene pristojnosti, za katere poskuša komisija izvesti decentralizacijo in jih vrniti v države članice. Časa ni veliko, tako da se bom takoj eh, lotil same strukture trenutne SKP in eh, potreb, ki obstajajo. Trenutno imamo štiri uredbe. Uredba o neposrednih plačilih, eh, uredba o razvoju podeželja, uredba o enotni sud in transverzalna horizontalna uredba. Komisija predlaga, da združimo v eh, uredbi o strateških načrtih eh, drugi stebr in eh, sektorska vprašanja, na to združimo vprašanja javnih standardov, intervencije, upravljanje kriz. Mi predlagamo, da vprašanje, uredbo o enotni sud eh, spremenimo v uredbo o obladovanju eh, kriz, tako da bi imeli na tej ravni proticiklične ukrepe in ta odgovornost na evropski ravni bi bila namenjena upravljanju s krizami. Temu bi lahko dodali še eh, pomoč v hrani. V ZDA gre za 100 milijard dolarjev porabe četrtina verjetno Roma takoj v žepe eh, ameriških kmetov. Eh, poskrbeti moramo tudi za eh, fleksibilna biogoriva. Naj sklenem. Potrebujemo torej orodja za upravljanje s tveganjem in s krizami. Okrepiti moramo uredbo za strateške načrte, Trenutno je to omejeno na tri odstotke prvega stebra, potrebujemo več sredstev za eh, to področje in za sektorske intervencije. Eh, to lahko naredimo v evropskem okviru. Uredba o enotni sud pa mora postati uredba, ki eh, se osredotoča na upravljanje s krizami, ki vsebuje protitiklične ukrepe. Kar se tiče členov 219-223, kjer ima komisija prek izvedbenega akta možnost posredovanja v eh, trenutku krize, je treba definirati, kaj je kriza, to danes ni definirano, v eh, predlagani uredbi ni eh, novosti glede na uredbo iz leta 2014. Vedeti moramo, kako naj eh, države članice oblikujejo cilje v strateških načrtih, brez da bi vedele, kakšne, kakšni so instrumenti Evropske skupnosti. Potrebujemo tudi ustrezni, ustrezni okvir uspešnosti. Vsi moramo upoštevati isti eh, okvir uspešnosti, ki velja na evropski ravni in na nacionalnih ravnih. Imeli bi torej eh, uredbo za preprečevanje in upravljanje stveganji to bi bila uredba o strateških načrtih in drugo veliko uredbo, ki je danes uredba o enotni sud in to bi postala uredba za upravljanje eh, s krizami. Vse to zahteva eh, konstantna sredstva in s tem bi zagotovili večjo dodano vrednost eh, teh proračunskih sredstev. Hvala. Hvala. Zdaj pa mm, bom prosil gospoda Matijasa Borsta, namestnika generalnega sekretarja eh, Bavarskega združenja kmetovalcev, da prevzame besedo. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, z vidika bavarskih kmetov in pa našega združenja je takšna razprava v parlamentu zelo pomembna, ker gre za ljudi na kmetijah in za njihovo prihodnost. Naše razprave prav tako ne smejo biti preveč teoretične, ne smemo govoriti samo o kazalnikih, o morbitnih številkah in tako naprej, ampak predvsem o zavedanju, ki še vedno obstaja v Evropski uniji, Gre torej za delovna mesta, gre za obstoj precejšnjega števila ljudi na kmetijah po celotni Evropi. Na začetku prispevka bi nekoliko predstavil pogled na evropsko kmetijsko politiko eh, z našega zornega kota, kajti na to gledamo različno. Na tem grafu lahko vidite pogled oziroma pregled nad eh, povprečno površino posameznih kmetij v evropskih državah na Bavarskem slutimo, da smo med, v povprečju med manjšimi kmetijami, ampak eh, opažamo, da smo skoraj da eh, dvakrat večji kot pa povprečna kmetija v Evropski uniji. Torej, gre za eh, zorni kot. In mislim, da moramo tudi celotno razpravo o skupni kmetijski politiki voditi na enak način, iz ustreznega zornega kota. Uh, Trenutno SKP eh, zajema dva uh, stebra, tudi reforma še vedno ohranja dva stebra. Gre pa zdaj za nekoliko bolj politično vodeno razpravo v zvezi z neposrednimi plačili. Mislim, da tudi na to gledamo iz različnih zornih kotov, tudi zaradi situacije, ki je od leta 2010 bolj kot ne nespremenjena nekaj držav članic, kot sta, država, kot sta Nemčija in pa Avstrija, trenutno eh, regionalizirata nevezana plačila. To pomeni, da skušajo ta eh, na enak način podpirati eh, mm, poljedelske površine, zelene površine oziroma travišča in vse druge oblike površin ki med seboj nekako mm, tekmujejo. Opažamo pa, da obstaja tudi precejšnje razlike med vrednotenjem zemlišč v državah članicah. Ta razlika je še posebej eh, razvidna, če primerjamo zahod in vzhod Evrope. Za nas je predvsem pomembno, da ugotovimo, kako eh, države gledajo na ljudi, ki so zaposleni v kmetijstvu, kaj najbolj potrebujejo. Tudi v okviru drugega stebra lahko opazimo, da obstaja precej razlik med državami članicami. Tu na grafu pa prikazujemo razlike v sami Nemčiji, po posameznih zvezdnih državah. Regionalizacija posameznih nevezanih neposrednih plačil v zadnjih eh, nekaj letih kaže različne rezultate. Ker je to zdaj v pristojnosti posameznih zvezdnih dežel, Nemčija je zvezdna država ali zvezdna država, se države same odločajo, kako porabiti sredstva iz drugega stebra. Gre morda, eh, zelo pogosto gre tudi za spodbujanje tistih eh, kmetij, ki so se odločile za zelenitev, ki so se odločile za nekatere ukrepe, ki eh, so podnebne narave. Uh, in ti dejavniki um, se med državami članicami, zelo, oziroma zvezdnimi državami Nemčiji, zelo razlikujejo. Faktor je celo 4 um, proti 1. To pomeni, da se plačila ne nanašajo samo na prijavljene površine, ampak včasih tudi na površine, ki jih kmetje niso prijavili v scheme. Se pravi, Situacija se razlikuje od regije do regije in od države do države. Trenutni predlog je, kot so omenili že drugi poročevalci, da bi pri neposrednih plačilih morali sprejeti znižano uh, izhodišče. Za Bavarsko je, bi to pomenilo absolutno 40 milijonov evrov manj letno, tudi v drugem stebru pa približno uh, eh, 30 milijonov evrov na leto manj sredstev za eh, ta namen. To pomeni, da je treba stvari tu še predebatirati. Nov odnos med eh, prosilci za pomoč in pa tistimi, ki odločajo, v našem primeru so to zvezdne države, a zvezdne države, pardon, eh, bodo nekoliko spremenjeni. Želimo pa si, da bi še vedno ohranili ustrezna načela, kot so subsidijarnost in pa sorazmernost. Ampak predlagani delegirani akti eh, po našem mnenju tega ne bodo omogočali. Odločiti se moramo, ali bomo šli po poti subsidijarnosti in pustili državam, da same eh, določijo, kako bo s porabo sredstev ali pa za kak drug delegiran način. Mislim, da bi morali tudi v razpravah, kot je ta v Evropskem parlamentu, še enkrat to izpostaviti, ker je s tem povezan tudi dodaten nadzor, tudi dodatna upravna bremena. To se potem uh, izvaja v državah članicah in vse skupaj pomeni, da ne dosežemo ciljev, ki smo si jih zadali. Če si pogledate desno stran te prosovnice, lahko vidite, kaj predvideva predlog komisije. Gre za pogojenost, ki po našem mnenju pomeni, da ne obstoječi konkretni eh, podnebni ali okoljski programi na področju kmetijstva, ki jih v nas izvajamo na Bavarskem, podobno tudi v Avstriji in pa na Južnem Tirolskem. Um, nakazujejo, da bodo obstoječi programi iz prejšnjega financ, eh, programskega obdobja izvajeni tudi v prihodnem in da bodo hkrati še okrepljeni. Gre za novo eh, schemo, tako imenovano ekoschim, ekoschim, eko, eh, ekološka schema, okoljska schema, ki bo eh, Ki je v bistvu bazirana na prvem stebru, bo pa prenešena delno v drugi steber. s temi grafi ali prosovnicami skušal nekako schematsko prikazati, zakaj točno bo šlo in v kolikšni meri bo eh, razprava o teh ekoloških schemah dejansko sploh eh, zaživela. Kazalniki so pomembni, ampak še posebej naprimer, pri pogojenosti, pri temeljnih zahtevah, pri navskrižni eh, skladnosti in pri preverjanju bo treba še veliko stvari preučiti. Če povzamem, strateški načrt je dober, ampak v osnovi moramo še vedno ostati zvesti načelom skupne kmetijske politike, kot jih poznamo. V Nemčiji trenutno že poteka precej intenzivna razprava o tem, na ravni ministrstva, na ravni poklicnih združenj, kajti kot rečeno smo zvezdna država in to pomeni, da razprave potekajo na več ravneh. Regije imajo različne interese, zato je treba predvsej razmisliti o tem, kako bi te strategije oblikovali in poenotili na ravni države. Kot rečeno, je v zvezdni organih države to zelo zapleteno. Potem pa še omenjen nadzor računskega sodišča, Evropskega računskega sodišča in pa tudi pristojnega odbora za nadzor nad proračunom. To je treba upoštevati, ampak hkrati morda tudi dopustiti določena, eh, določene. Vsi eh, ti določeno toleranco, določen manevrski prostor. Pri neposrednih plačilih iz drugega stebra, pri nas na Bavarskem, predvsem pazimo na to, da okoljski programi zaradi teh eh, treh elementov, kot so pogojenost, ekoshema in pa okoljski ukrepi, ne bi trpeli. Pri tem je treba seveda upoštevati tudi tolerančne vrednosti, eh, potem pravila v primeru bogateljnih zneskov, majhnih napak. Ehm, in mi predlagamo neke vrste ehm, smernice, znotraj katerih bi se lahko gibali. Tudi spremljanje ki je omenjeno, bi moralo biti izvajeno fakultativno in nezavezojoče od leta 2021 naprej. Ko gre za premijo za prerasporeditev, smo bolj naklonjeni eh, spodbujanju na mesto omejevanju. In ob koncu še enkrat prosim, da še enkrat razmislite o pojmu pravi kmetovalci, pravi kmetje tudi z uredbo omnibus trenutno to prepuščamo državam članicam in tega si ne želimo, ker bi potem prišlo do prevelike diversifikacije tako kmetij, kot tudi pojma kmet. Hvala. Če se povitač gošči pana posla Flanagena. Najlepša hvala. Tako, gospod Flanagan in gospod Nikosen sta prišla eh, v dvorano, lepo pozdravljena, tudi gospod Svoboda. naš slovaški kolega, gospod Meljor in pa gospod Hajtome. Upravičujem eh, se, eh, oziroma žal mi je, da niste bili v dvorani od samega začetka, ampak eh, kljub temu ste prišli. Gospa Šrajer, ja, oprostite, nisem vas videl. Eh, skoraj da bi vas prezrl. Tudi vi lepo pozdravljeni. Tako, zdaj pa gremo naprej. Eh, predstavniki odbora regije eh, so z nami, z njimi zelo pogosto sodelujemo. Guillaume Cross je tu, on je poročevalec odbora regije za regijo skupno kmetijsko politiko po letu 2020 in tudi podpredsednik regionalnega sveta Occitanije v Franciji. Z nami pa je tudi predstavnik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, gospod Brian, ampak najprej dobi besedo gospod Guillaume Cross. Deset minut imate na voljo, izvolite. Merci, uh, merci. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste nas danes povabili na to predstavitev in nam predali besedo, tako da lahko predstavim stališča lokalnih in regionalnih oblasti o reformi SKP. Osredotočili se bomo na nekaj tem, govoril bom o strateških načrtih, o tem je že bilo govora, o razvoju podeželja, o kmetijskih trgih in o neposrednih plačilih. Odbor regije je pripravil mnenje, ki ga je podprla velika večina članov odbora regij in eh, v tem mnenju izpostavljamo eh, pošteno, trajnostno, solidarno eh, skupno kmetijsko politiko. Ampak predlog komisije ne odraža tega poziva in ne rešuje izzivov trajnostnega kmetijstva, podnebja in biotske raznovrstnosti. Kar se tiče nacionalnih strateških načrtov, predlogi komisije posegajo v ulogo in avtonomijo evropskih regij pri upravljanju SKP. Spoštovati je treba zgolj uh, ukrepe, ki se jih spreme na nacionalni uh, ravni. Izvajanje takšne uh, strukture SKRP bo pomenilo, da bomo izgubili izkušnje, ki smo jih eh, v dolgih letih nabrali v evropskih eh, regijah. To ni v skladu eh, z realnostjo na terenu in ni v skladu s cili, ki si jih je zastavila Evropska komisija. Treba je ohraniti to vlogo evropskih regij pri upravljanju in izvajanju SKP in jo še okrepiti. To je tudi sporočilo, ki sem ga podal v imenu odbora regij gospe Köstinger, ki je predsedovala neformalnemu zasedanju eh, sveta za kmetijstvo na Dunaju 24. septembra. Eh, in to je tudi sporočilo, ki sem ga podal v Evropskem parlamentu 3. oktobra v Strasburu eh, tekom konference o vlogi regij pri upravljanju z SKP. Predlagamo cilje na podlagi številk, ki jih je treba vključiti v uredbo. Naprimer, kar se tiče uh, odstotka eh, obsega eh, kmetij z ekološko pridelavo, kar se tiče odstotka zmanjšanja eh, izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu, kar se tiče odstotka zmanjšanja uporabe pesticidov, kar se tiče stopnje oziroma števila vzpostavljenih kmetij in tako naprej. Na to razvoj podeželja. To je prav tako ena od ključnih tem za odbor. Eh, regij. Teritorijalno ravnoteže je izjemno pomembno. Ampak eh, na vkljub dejstvu, da se ta območja pogosto počutijo, kot da so odrinjena na eh, rob in da to vodi tudi k več euroskepticizma, sedaj komisija predlaga zmanjšanje sredstev EKSRP e za 28, 28 odstotkov. Razvoj podeželja bo torej žrtev številnih rezov, kljub temu, da tudi Svetovna banka predlaga, da se SKP osredotoči na podporo iz drugega stebra, eh, ki je bolj uporabna kot tista iz prvega stebra. Še naprej je eh, treba izvajati EKSRP prek skupnega strateškega okvira tako da bomo olajšali programiranje in upravljanje eh, z razvojem podeželja in eh, da si bomo prizadevali za eh, teritorijalne pristope. Predlagamo, da komisija okrepi to delo, če se bo komisija osredotočila na urbana področja, bo zelo težko zagovarjati evropski projekt med prebivalci podeželja smo proti prenosu iz drugega na prvi stebr, tako kot smo to izpostavili v našem mnenju. Zavračamo eh, upravljanje z ekonomskimi tveganji, ki bo financiralo v večji meri zavarovalnice kot pa eh, kmete. To ni povezano z razvojem podeželja in eh, oni bodo odnesli večino sredstev. Kar se tiče podnebnih eh, in sanitarnih eh, zavarovanj, predlagamo uporabo vzajemnih skladov in podporo proizvodnji, ki je odpornejša in avtonomnejša. Obenem je treba zagotoviti naložbe eh, z ustreznim pogojevanjem, ki bo omejeno na 10 odstotkov vojnice iz drugega stebra kar se tiče nadomestila zaradi omenjenih naravnih možnosti, predlagamo minimum 15 odstotkov ovojnice iz drugega stebra, kjer se bo to uporabljalo, tistih držav, kjer se bo to uporabljalo. Podla, eh, predlagamo tudi eh, prehod na ekološko pridelavo, zagotavljanje kratkih verik, eh, biorestauracij, lokalne hrane, kakovostne hrane, gorskega kmetijstva in tako naprej. Na to vprašanje kmetijskih trgov. Kmetje se soočajo eh, z velikimi težavami eh, in s pomankanjem eh, dostojnega dohodka. Cene kmetijskih proizvodov niso ustrezne. Naš odbor je že spomnil, da je urejanje samih trgov učinkovitejše in cenejše kot pa uporaba ukrepov, s katerimi rešujemo krizo a posteriori ampak uredba o eh, sud danes predlaga eh, prostovoljne nacionalne sektorske programe, ki ne odražajo eh, sektorskih kriz, do katerih lahko pride na evropskem enotnem trgu. To se je pokazalo tudi pri analizi krize mlečnih proizvodov, o čem je govoril gospod Biro potrebujemo ustrezne ukrepe za eh, krizo na trgu, predlagamo tudi vzpostavitev opazovalnic, eh, ki bodo upoštevale kazalnik stroška proizvodnje. Sedaj pa vprašanje eh, neposrednih plačil. Prizadevamo si za bolj pravično, bolj solidarno porazdelitev. Predlagamo interno in eksterno konvergenco v višini 100 odstotkov do leta v naslednjih letih po kmetijskih sredstvih moramo eh, porazdeliti neposredna plačila. Komisija je upoštevala naše predloge, ampak kriteriji, ki jih predlaga, pomenijo, da bo vse skupaj neizvedljivo. Predlagamo, da se upošteva največ 50 odstotkov eh, stroškov dela. Nepravično bi bilo, da se stroški dela velikih kmetij pokrijejo stotimi odstotki eh, v primerjavi z drugimi eh, manjšimi kmetijami in z drugimi eh, sektori. Vse skupaj mora biti tudi obvezno za države članice. Predlagamo vsaj 30 odstotkov porazdelitvenih plačil iz prvega stebra. S tem bomo zagotovili ustrezno porazdelitev in preživetje podeželja v državah članicah. Tudi to mora biti obvezno. Na to vezana podpora. Nujno je, da ohranimo kmetijstvo na vseh področjih, eh, da ohranimo pašnike in da se osredotočimo na samozadostnost eh, z vidika prehrane v Evropski uniji. Osredotočiti se moramo na trajnostno proizvodnjo, zato predlagamo, da ohranimo 13 odstotkov ovojnice iz prvega stebra kar se tiče ekološke pridelave, uh, smo veseli pogojevanja za uh, kolobarjenje. Uh, to smo tudi predlagali, če bo takšno kolobarjenje letno. Ampak s tem, ko bi uh, državam članicam prepustili definicijo številnih ukrepov za ekološko pridelavo, uh, bi tem škodili. Predlagamo torej uh, minimum 30 odstotkov sredstva iz prvega stebra za takšne uh, Eh, ekološke ukrepe eh, in predlagamo tudi seznam obveznih ukrepov. Kar se tiče biotske raznovrstnosti, podnebja in zdravja, to ni več neka izbira, to je zahteva. SKP mora spremljati kmet, eh, kmete pri eh, tej tranziciji. Vse skupaj mora biti obvezno, ne pa prostovoljno kot danes. Upamo, da bodo mnenja, ki jih oblikuje vaša komisija, upoštevala eh, tudi pomisleke lokalnih in regionalnih oblasti in upamo, da bo skupna evropska politika služila eh, tudi prebivalcem na podeželju. Bardzo dziękuję. W tej chwili poprosimy. Najlepsza chwała. Gospod Kross, eh, zdaj pa še John Bryan, predstavnik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, čudovske sekcije NAT. Izvolite. Gospod predsednik, najlepša hvala za besedo in hvala za možnost, da predstavim stališče sekcije NAT Evropsko-socialnega odbora. Najprej bi se zahvalil delu eh, vašega odbora v zadnjih nekaj letih, zato ker ste skušali izpostaviti pomembnost kmetijstva in pa SKP. -je. Naša sekcija meni, da je skupna kmetijska politika ena od najuspešnejših politik evropskega projekta, že od samega začetka, pred 50 in več leti. Vse od takrat SKP prispeva k evropski enotnosti, k miru in pa k povezanosti, kajti to je politika, ki se povezuje var, eh, varno preskrbo s hrano, eh, ki spodbuja kmetije, kmetovalce in ki. Eh, našim prebivalcem, več kot 500 milijonov jih je, omogoča dostop do kakovostne hrane po ustreznih cenah. Zdaj smo pred novimi izzivi. Podnebne spremembe, cilji za trajnostni razvoj in pa rast prebivalstva, ki naj bi dosegla 9 milijard prebivalcev do leta 2015. 50. Večina teh eh, ljudi bo živela na močjih, ki jih lahko ogrožajo poplave oziroma vedno višja gladina morja. Kar pomeni, da so pred nami dejansko nove izzivi, kako zagotoviti varno preskrbo s hrano. Evropski ekonomsko-socialni odbor eh, zavrača znižanje sredstev na 28 odstotkov z prejšnjih 38 odstotkov. do tega zmanjšanega proračuna ne bi prišlo zaradi brexita, zaradi proračunskih posledic, ampak ne moremo kmetom naložiti dvojnega bremena samo zaradi brexita. V našem mnenju jasno govorimo, da je skupno kmetijstvo skupna politika, kjer ne govorimo samo o prvem stebru ali pa o ponovni nacionalizaciji. Ekonomsko-socialni odbor prav tako verjame v sistem po dveh modelih. Ne podpiramo oziroma smo popolnoma proti eh, prenosom iz drugega stebra v prvi steber, prenosi v prvi, iz prvega stebra v drugi steber pa so možni samo, če bodo to podprle države članice. Ekonomsko-socialni odbor prav tako podpira nov razvojni model, ki temelji na devetih ciljih, ki bi izboljšali eh, zaščito okolja, biotsko raznovrstnost in ki bi tudi podprli eh, prenos kmetij starejših na mlajše generacije. Kmetije morajo ostati še vedno konkurenčne, to pa je v današnjem času zelo težko, tudi zaradi eh, vedno večjega števila trgovinskih sporozumov, ki jih Evropska unija sklepa s tretjimi državami. Podpiramo tudi subsidijarnost, ampak imamo nekaj pomislekov z tem, ker menimo, da bi komisija mm, mora, morala ohraniti pojme, kot so aktivni kmet, dejanski kmet in pa kmetijska dejavnost. Subsidijarnost ne sme povzročiti neenakopravnih pogojev za odeležence. Je pa res, da lahko subsidijarnost prenese več fleksibilnosti na strani držav članic in tudi boljši, boljšo zaščito okolja in pa kmetov. Seveda, en pristop ni dober za celotno Evropo. Treba je stvari nekoliko prilagajati, ker so tudi izhodišča različna. Eh, treba je omogočiti, da bodo kmetje dejansko lahko živeli od svojega dela in da bodo hkrati lahko ščitili eh, zemljo, zrak in vodo. Treba je tudi zmanjšati eh, birokracijo, nikakor ne smemo povečevati. Treba je uporabljati moderno tehnologijo. Komisija mora pripraviti eh, nabor kazalnikov, ki bodo prijemljivi in bodo dejansko uporabni v praksi. Kot sem dejal, mora SKP biti oblikovan na način, ki bo eh, še naprej povezovala Evropo strateški načrt mora biti oblikovan tako, da bo upošteval eh, specifike iz držav članic in da nikakor ne bo kmetom nalagal dodatnih bremen. Eh, Ekonomsko-socialni odbor podpira eh, ustvarjanje zgornjih pragov. Menimo, da pa schem za prostovoljno zelenitev ne bi smeli omejevati in jih pogojevati. Nova SKP je ambiciozen. 30% za uh, okolje, 40% več za uh, boj proti podnebnim spremembam, uh, potem tudi precej denarja za uporabo sodobnih tehnologij. Tako kot moji kolegi, ki so govorili pred menoj, tudi mi želimo, da se podpre tiste kmetije, ki delujejo v težjih pogojih, v težjih razmerah in tisti, ki želijo uh, preiti na uh, bolj zeleno Eh, kmetovanje čim prej. Podpiramo tudi minimalno stopno 2 odstotka za mlade kmetovalce, za obnovljene generacije in menimo, da bi te morali imeti več sredstev v okviru drugega stebra. Prav tako menimo, da bi v okviru drugega stebra morali za eh, dobro počutje živali, da bi imeli še več sredstev. Ekonomsko-socialni odbor je prepričan, da je kmetijstvo pomemben del krožnega gospodarstva. E, ponovna uporaba e, e, anil, e, zaščita ekosistemov, nizek oglični odtis, vse to so elementi, ki jih je treba upoštevati. Preprečevanje selitev vira CO2 in pa omejevanje izpustov CO2 sta prav tako izjemno pomembna. Trgovina ne sme spodkopati domače proizvodne in nižati standardov proizvodne hrane. Prav tako ne sme negativno vplivati na sanitarne standarde in na standarde pri uvozu. Predvsej pomisle, ko imamo ko gre za sporazume, kot so trgovinski sporazum z Merkosurjem, ki ni eh, enakopravno eh, naravnan. Ekonomsko-socialni odbor prav tako skrbi manjši predlagan eh, proračun za novo SKP. Ne želimo si, da bi prišlo do nove nacionalizacije SKP. Treba je pripraviti strateške načrte, ki bodo dejansko prišli naproti eh, izzivom, s katerimi se soočajo države članice. Hvala, gospod predsednik.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 če želite komisijo, lahko eh, dobite zdaj besedo, ampak tako ali tako boste dobili besedo potem, ko bodo dobili besedo poslanke in poslanci. Namestnik generalnega direktorja gospod Megele, želite besedo zdaj ali morda pozneje? Uh, uh, no, odvisno od, od vas. Odvisno od vas, mogoče kasneje. Se, uh, like, Okay. Lahko spregovorimo tudi zdaj. Deset minut imate časa. Hvala lepa, predsednik. Cenimo predstavitve in stališča različnih vabljenih gostov na tej obravnavi. Zahvalil bi se vam, da ste komisiji dali možnost, da pokomentira nekatere elemente. No, dotaknil se bom uh, uredbe o strateških načrtih, potem pa bo kolega Rudi Mögeles spregovoril še o uredbah, o horizontalni uredbi in pa uredba o uh, sud. Ne bom govoril o proračunskih vidikih, o tem se bomo pogovarjali v okviru večletnega finančnega okvira. No, ampak uh, vodje drž, držav in vlad so menili, da je treba posvetiti ustrezno pozornost tudi proračunskim vprašanjem. Torej, naš predlog je temelj širokega eh, posvetovanja tako s kmeti, z nacionalnimi parlamenti, organizacijami in tako naprej. Iz tega posvetovanja smo dobili več elementov, ki smo jih potem prenesli v predlog. Prvič predlagamo, da bi imeli eh, dosledno metodo SKP v okviru enotnega strateškega načrta, kjer združimo neposredna plačila, potem intervencije na trgu in pa razvoj podeželja. Komisija res eh, predlaga, da bi imeli en sam načrt za SKP na državo članico. No, ampak seveda, ko se ta član oblikuje, pa je treba upoštevati specifičnost regij, njihovo vlogo. Mislim, da taki predlogi oziroma naši predlogi dajo dovolj prostora za upoštevanje teh elementov. Regionalni organi lo ohranijo svojo vlogo pri izvanju načrta SKP. Glede nove razdelitve odgovornosti dejansko predlagamo, da bi bilo manj odgovornosti na ravni Evropske unije, več pa bi je bilo na ravni držav članic in pa regiji. Na ta način bi zagotovili več prožnosti. Ne pomeni pa to, da bi želeli renacionalizirati SKP. Želimo ohraniti enake pogoje za vse in pa skupne elemente, ki jih predlagamo v načrtu za SKP. Ti elementi nam omogočajo, da imamo nek okvir, ki zagotavlja prožnost, hkrati pa tudi subsidijarnost. Države članice lahko v okviru tega načrta razmislijo o svojih potrebah, specifičnostih in o tem, kako bi se jih kar najbolje lotile. Glede novega modela razvajanja, izvajanja, od eh, skladnosti gremo zdaj eh, k uspešnosti. Potem je tukaj še en element našega predloga, to je nova arhitektura za okolje in pa podnebje to temelji na treh ravneh, na treh pogojenostih. In s tem bomo vsem zagotovili enake pogoje, vsaka država članica pa bo imela možnost, da te pogojenosti prenese v, na, prenese v nacionalne standarde in da jih prilagodi glede na svoje specifičnosti. Potem je tukaj še ekopogojenost, to je druga raven. Zajeta naj bi bila v prvem stebru je sicer obvezna za države članice, pa prostovoljna za kmete. Kaj lahko države članice uh, uvedejo pod eko pogojenosti? Vemo, da mnoge uh, države članice že imajo uh, agroekologijo in podobne elemente, ki bi jih lahko umestili v take ekosheme. No, potem tretji element, to so pa zaveze za podnebje, okolje, eh, dobrobit živali v okviru drugega stebra in to bo nad preostalima dvema poljema. Torej, mi imamo zdaj kar nekaj prožnosti, da se igramo s temi tremi elementi in da izkažemo eh, večjo ambicioznost v zvezi z okoljem in podnebjem. 30 odstotkov eh, ograjevanja oziroma emejevanja Eh, stroškov, potem 40 odstotkov za podnebje v okviru vloge SKP, potem so tukaj še druge elementi, ki smo jih ravno tako uvedli pod pogojenostjo. No, potem je tukaj še en element iz predloga, s katerim se bolje osredotočamo na podporo, ta naj bi se ohranjala za naše kmete. Obstaja še vedno velika vrzel med plačami v drugih sektorjih in pa prihodki v kmetijstvu. Tako da predlagamo kapico, zmanjšanje plačil in redistribucijo plačil. No, na hitro bi se dotaknil še nekaterih elementov oziroma pooblastil. Rečeno je bilo, da eh, je preveč prepuščeno delegiranim in izvedbenim aktom komisije. Komisija eh, mora razmisliti o tem, kaj je potrebno, ampak seveda tudi vi se odločate, tako da moramo upoštevati Eh, celotno kompleksnost postopka so odločanja. Sveda nekatere stvari lahko premaknemo v temeljni osnovni akt, ampak potem bomo se soočili eh, z neko mero rigidnosti pri izvajanju. Ja, hvala lepa, dopolnilno lahko še povem par stvari. Eh, Začel bi z vprašanjem usmerenosti politike v rezultate mislim, da je ta usmerjenost v tem okviru zelo pomembna, da se eh, zaženemo pri tej razpravi o kmetijski politiki. Potrebujemo konkretne, podrobne določbe, torej odgovoriti moramo na vprašanje, kaj pravzaprav delamo in ali smo dosegli cilje eh, z reformami, ki smo jih uvajali na ravni Evropske unije potrebujemo količinsko določene cilje. Ampak mi se stvari nismo lotili tako. Eh, ta proces bo potekal na ravni države članice. Lahko si predstavljate, kako bi bil kompleksen uh, tak uh, proces. Mi smo se odločili za pristop od spodaj na vzgor. Torej, gre za to, da smo usmerjeni v rezultat in eh, strani držav članic potrebujemo skrbno analizo, na podlagi katere se določijo cili, ki so smiselni in katerim se potem sledi. No, kritizirali ste, da se bo zahtevalo letno poročilo o rezultatih. Seveda je jasno, da usmerjenost v cilj ne more biti končana v enem letu. Več let bo potrebnih, da dosežemo rezultate. No, ampak nekje moramo začeti in pogledati si moramo, ali uh, bo pot dejansko prava ali pa uh, mogoče je taka, da zaobide načrt in cilj, tako da je treba včasih kakšne stvari včasih tudi popraviti in uh, se spet spraviti na pravo pot. No, potem je tukaj še poenostavitev, to je ena najtežjih uh, tematik, no, ampak po našem mnenju uh, je poenostavitev možna, če imamo manj pravil na ravni Evropske unije. No, pravila morajo biti stvarna, ciljno usmerjena in prenešena v nacionalno zakonodajo. Uh, In potem se na ravni držav članic določajo uh, količinsko predeljeni cilji. Ko gre za delegirane akte, smo predlagali samo tisto, kar se nam zdi potrebno. 50 odstotkov, odstotkov manj pooblastil imamo v našem zdajšnjem eh, predlogu, kot pa v veljavnem sistemu. No, potem držna politika. Zelo pozorno sem prisluhnil zlasti temu kar je uh, povedal gospod Karl. No, takole je, imamo uh, eh, razdeljena pravila v zvezi, v zvezi s prehansko, prehransko varigo, potem je tukaj uredba omnibus v zvezi z dobavo. Torej eh, imamo modulacije za kmetijstvo, imamo tudi določila Eh, ki se ukvarjajo z nezdravimi praksami in pa s transparentnostjo cen. Treba je seveda preučiti, kaj funkcionira, kakšne učinke ima, preden uvajamo še dodatne predloge in spremembe. Potem obvladovanje kriz imamo sklad za kmetijstvo, s tem se to financira. Ukrepi v zvezi z obvladovanjem kriz so predvideni v drugem stebru in jih države članice lahko uporabljajo. Države članice sicer lahko tudi izgubijo sredstva iz prvega in drugega stebra, torej se je treba ciljno lotiti obladovanja kriz, potem pa okolje, to je centralni element, tega ni mogoče eh, izločiti iz kmetijske politike. V skladu s členom 11 imamo zavezo, da je treba vprašanje okolja uplesti tudi v druge politike in med njimi je tudi kmetijska. Torej, težko bi navzven predstavili kmetijsko politiko, ki ne poskrbi eh, tudi eh, za okolje. Potem pa še vprašanje eh, menjave generacij in mladih kmetov. No, omenili ste neposredna plačila in pa više premijo v drugem stebru. No, saj niti ne gre toliko za to, kako bomo zakonodajno tole umestili v novo arhitekturo. Gre za to, ali bodo ukrepi, ki bodo sprejeti, dejansko eh, tudi uspešni za obravnavanje problemov. Hvala lepa. Hvala lepa. Prisluhnili smo dvema namestnikoma generalnega direktorja. Zdaj pa dajem besedo našim poročevalcem. Po tri minute imate časa, da nam poveste svoje stališče. Ne gre za to, da predstavite svoja eh, poročila, gre za to, da se odzovete na slišeno. Ja, hvala lepa. Bole bi bilo, če bi dobili deset minut, ker smo pač poslanci, ampak dobro, vemo, da je čas omejen. No, brez nadaljnega. Poročam o strateškem načrtovanju. Najprej bi povedala, kako gledam na ta dokument. Dokument mora izpostaviti skupno kmetijsko politiko. Vse te tri elemente eh, mora imeti in poskrbeti je treba tudi za ustrezno financiranje. Mislim, da je to bistveno pozdravljam, kar je povedal drugi govornik. Eh, skupna kmetijska politika ima precej več proračuna kot druge regije na svetu. In mislim, da tudi lahko dobimo dovolj sredstev, če damo jasno politično sporočilo. Ampak mislim, da je pa tukaj tudi zanka. Kaj ti vi pravite, najprej glasujte za SKP, potem pa se bomo pogovarjali še o proračunu, ampak. V tem je težava. Najprej bi se morali odločiti, koliko bo denarja na voljo, potem pa bomo govorili o tem, kar bomo počeli, ne pa ravno obratno. In eh, to je sporočilo, ki ga mora prejeti svet od parlamenta. Potem pa je tu še zamisel, da bi vzeli denar iz drugega stebra in ga potem prerasporedili v druge uh, regionalne sklade. Tole zdaj govorim tudi predstavnikom GD Agri. Nekateri pravijo, da uradniki v GD Agri razmišljajo drugače kot komisija, no, ampak če imamo omejen uh, proračun, je ta omejen in ne moremo zdaj tega denarja pretakati v druge politike. No, zdaj pa pridem še do uh, skupne kmetijske politike, torej kmetijske. Gre za to, da uh, ustrezno vladujemo trge, da upeljamo politiko razvoja podeželja. Vse to pa mora biti povezano s ključnimi cilji. Gre za življenje v tistih območjih, kjer živijo kmetje in pa živina. Zdaj pa še beseda skupna eh, politika. Komisija mora zagotoviti subsidijarnost eh, državam članicam, ampak tukaj gre za ogromno prožnici. In mislim, da si moramo biti tukaj popolnoma na jasnem. Skupna kmetijska politika bi lahko pomenila priložnost za prenos odgovornosti. No, ampak eh, zdaj ne govorimo o prenosu odgovornosti, zdaj eh, gre o pristojnosti za sprejemanje odločitev. Različne države članice lahko prevzamejo določene pristojnosti od drugot. Kje je potem ta skupni vidik skupne kmetijske politike? Vse skupaj je manj skupno in manj imamo tudi sredstev, torej ni več skupne kmetijske politike. In mislim, da se tukaj zdaj gibljemo od, preskrip, od predskri, preskriptivnega sistema, eh, zmerili upravičenosti v sistem, kjer imamo indikatorje, kazalnike in to je popolna sprememba paradigme. ali gremo še vedno po tej poti izboljševanja življenja kmetov, zakaj pravzaprav imamo skupno kmetijsko politiko, želimo jo poenostaviti. En ukrep je bil tukaj, ki ga skoraj nikoli ne omenjamo. In sicer omejimo vso dokumentacijo, ki jo morajo kmetje in živinorejci imeti. Obveznost predlaganja poročil bi morala biti bolj omejena. Potrebujemo ukrepe poenostavitve. Zakaj ne predlagamo česa tega, takega? Potem še opredelitev pravega kmeta. Ta je ključna. Pomembno je tudi, da opredelimo mladega kmeta. Kaj ti ti opredelitvi ne boste več taki kot pred 20 leti, prišlo je do spremembe generacij. No, zanimivo je bilo, kar je povedal predstavnik e, odbora regije. Zelo jasen je bil glede kapice. Nisem za to, da bi imeli kapico, da bi bilo to obvezno, da bi imeli potem prerasporeditevno, ampak gotovo pa je, da morajo tudi ženske v predlogu SKP imeti ključno vlogo in zagotovila bom, da v dokumentu, ki govori o ženskah in ekonomski politiki eh, na kmetijskih področjih, grejo prevajanje 19. tako, da bomo imeli vse te eh, bistvene zadeve, ki se nanašajo na razvoj in življenje podeželskih, na podeželskih območjih. Ja, razumem, da ste si vzeli čas, ampak eh, za politično razpravo bomo imeli čas, ko bo komisija predstavila predlog, osredotočili se bomo na specifične tematike in želel bi, da se držimo tega okvira. Strinjam se z vsem, kar je bilo povedano. Na vrsti je gospod Andrejo, tri minute. Najlepša hvala, gospod predsednik. Da, eh, tehnične razprave najdejo navdih pri političnih razpravah in eh, obratno kot je dejala gospa Heranc Garcia, se ne strinjamo s predlogom komisije. Pomembno je, da se vse spremeni, zato da se ne bi nič spremenilo. Tako gledamo na uh, predlog komisije. Slišali smo stališče odbora regij, slišali smo druge uh, govornike, druge goste, uh, različne pristope in tako naprej. Ampak odziv komisije uh, je tak, da se njihova pot ne bo spremenila. Zakonodajni predlogi bodo deležni številnih eh, amanmajev. Eh, jasno moram pa povedati, da se ne strinjamo s takšno usmeritvijo. Tukaj smo v odboru za kmetijstvo Evropskega parlamenta, če se ne motim. Govorimo o skupni eh, kmetijski politiki z vidika te celine in pa tudi z globalnega vidika. Na to ne smemo pozabiti. Dejali smo, da se ne strinjamo eh, s predlogom komisije, zato ker ne odraža izzivov ekonomskih, teritorijalnih in drugih eh, tega kmetijskega sektorja. In to je pomembno. Če delujemo na globalnem trgu, potem eh, potrebujemo ustrezno ureditev, ustrezne cene, regulativo. že od začetka se soočamo z nestanovitnostjo cen. To je ta uh, izziv, s katerim se soočamo. In uh, predlog komisije ne predlaga konkretnih rešitev. To v bistvu ni eh, reforma, nima ambicij, eh, nima nekih prihodn, prihodnih napovedi in tako naprej, gre za administrativno uh, besedilo. In to besedilo ne odraža izzivov, s katerimi se soočamo na evropski celini danes. Posod druge imamo sredstva namenjena eh, hrani, kmetijstvo in tako naprej. Pri nas pa je dejstvo to, da bo samo evropski proračun tisti, ki se bo osredotočal na te eh, zadeve. Mi nismo sindikat, eh, mi smo evropski poslanci. Razmišljamo o, ne o kmetijstvu danes, ampak o kmetijstvu jutri. leta 2050 eh, nas bo 9 milijard na svetu. Ne gre za lokalna vprašanja. Kolegi z Bavarskega eh, so nam povedali, no tudi tukaj sicer sedijo, Albert Des, naprimer, eh, kakšno je stanje pri njih, eh, ampak ne gre zgolj za to, gre za globalno vprašanje in potrebujemo kmetijsko politiko, ki bo z nami naslednjih 30 let. Sedaj govorimo o obdobju 2021-2027. Zastaviti si moramo dolgoročne cilje in vsebinsko morajo biti ti bogati, drugače ne bomo eh, rešili teh izzivov. Hvala eh, našim gostom, ki so pokazali, da eh, trenutno nismo naredili dovolj. Skupaj s predlogi sprememb vseh poslancev bomo poskušali prestrukturirati skupno kmetijsko politiko, tako da bo odražala izzive evropske celine. Gospe in gospodje, v težavnem položaju sem. Par stvari moram popraviti. Gospod Andrej, pozabili ste na skupno ureditev trgov. O čem pravzaprav govorimo tukaj? Ali če se še bo, gože bi bilo, če bi mi hvalili komisijo. Pa ni posebno. No, dobro, ne smemo biti pretrdi do komisije. No, lahko govorim tudi o svojem poročilu, če želite. Ne vem, če bo tri, eh, tri minute dovolj, ampak eh, danes govorimo o skupni kmetijski politiki, zato sem pač povedal to, kar sem povedal. Lahko pa se osredotočim tudi na lastno poročilo. Ja, wir sind heute, glaube ich, in einer schwierigen Debatte. Mir kommt es jetzt gerade so vor, als wir wären wir eine Grundsatz. Gospa Miller. Ja, tole je težavna razprava, treba je dobro izkoristiti čas, da se pogovorimo tudi z našimi strokovnjaki, da izkoristimo, da imamo tole obravnavo, tako da tudi dobimo nove informacije. Skupna kmetijska politika je tista, ki jo sooblikujemo. Želimo tako kmetijsko politiko, ki si tudi zasluži ime skupna kmetijska politika politika. Ne gre samo za to, da zagotavljamo subvencije za kmete, gre tudi za to, da preskrbimo pol milijarde ljudi z dobro hrano. In tudi to je ena od nalog našega odbora za kmetijstvo. Seveda smo odgovorni pa tudi za oživitev podeželskih območij. Tudi to je zelo pomembno, kaj ti prihaja do selitev v mesta, eh, prihaja do zamaškov na vseh cestah in mislim, da moramo poskrbeti tudi za oživitev podeželskih področji. Sama sem odgovorna za horizontalno uredbo, ki je, odgovor, ki je tukaj zato, da ustrezno prenesemo določbe v nacionalno zakonodajo. Tukaj gre za upravni vidik. Veliko smo že delali, imeli smo že štiri zasedanja a, poročevalcev v senci, tesno smo sodelovali s komisijo, tudi mi smo negotovi in kritični, ampak to lahko reč, rešujemo le tako, da govorimo s komisijo in skupaj premislimo, kje bi še lahko kaj popravili, kaj bi še lahko preoblikovali. Ja, gre za spremembo, gre za usmeritev v kazalnike, rezultate, za letna poročila, za nas je to noj, novo in tudi mi smo kritični. Vsi bi si želeli poenostavitev eh, za kmeta na koncu koncev. Vemo pa, kaj moramo storiti, smo v stiku z nacionalnimi organi. Ne bi želela, da se celotno upravljanje tako celovito prestrukturirati, da bomo začeli potem spet z ničle. Treba je imeti ravnovesen, uravnovešen pristop. Eh, hvala lepa za razpravo. Tudi interno se bomo še pogovorili s strokovnjaki. Gotovo je veliko vprašanj. Vsebinsko si bomo prizadevali doseči najboljše za kmete. Hkrati pa seveda moramo obravnavati tudi kritične tematike in to je moja naloga. Z nekaterimi kolegi sodelujemo, tudi oni imajo domačo nalogo, da se skupaj zanalizirajo in mislim, da to dobro počnemo. To je naloga parlamenta. Parlament eh, mora delati intenzivno, da lahko že za časa tega sklica prispeva eh, določene rešitve. Hvala lepa. No. Zdaj pa mislim, da imamo čas za vprašanja za naše strokovnjake. Pa tudi za naše poročevalce. Najprej so na vrsti koordinatorji. Gospod Des, dve minuti imate na voljo. Posev Kaputo. O, njega, potem pa gospod Kaputo. Dve minuti. Grazie, grazie, presidente. Ma io devo dire, innanzitutto... Eh, Hvala, predsednik, najprej bi se lepo zahvalil poročevalcem. Nekako so potrdili uh, tudi moje stališče, podpiram vse, kar so povedali. No, povedano je že bilo, da ta reforma skupne kmetijske politike ni preveč ambiciozna, zato si moramo kot so zakonodajalec prizadevati, da bo reforma nekoliko bolj konkretna. Menim, da je glavna težava v tem, da moramo najprej poskrbeti za to, da ohranimo SKP in da se upremo temu tveganju renacionalizacije. In to so jasno povedali tudi uh, predstavniki komisije. No, menim, da potrebujemo par ukrepov, ki jih moramo jasno izvajati. Potrebujemo torej par obveznih ukrepov za vse načrte, za vse ravni. Tukaj so zajeti tudi mladi, pa mali kmeti in menim, da je zelo pomembno. Pavlu de Castro se zahvaljujem za eh, njegov prispevek v zvezi s samo opredelitvijo, kaj je to pravi kmet. Eh, potrebujemo torej cel meni eh, praks na ravni Evropske unije, da lahko potem strateške nacionalne načrte prilagodimo lokalnim posebnostim posameznih držav članic. Delegirane akte treba omejiti na minimum. To so glavni vidiki, na katere sem želel pozoriti. In strokovnjake bi prosil seveda tudi še za povratno informacijo. Gospod Dez, dve minuti imate na voljo. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi vsem gostom za njihove prispevke, hvala tudi našim poročevalcem. No, uh, vidimo, da se v mnogih primerjih kar strinjamo. Res je, da ni nujno, da potrebujemo 27 različnih uh, sistemov, potrebujemo pa mm, nek sistem, ki si ga uh, države članice lahko prilagodijo. Gospod Jozef Miller je že povedal, da ne smemo zapostaviti tistih kmetov, ki morajo že zdaj izpolnjati precej uh, Eh, zahtevkov glede ukrepov. Eh, govorili smo o 40 odstotkih, no menim, kot je povedal kolega iz socialnih demokratov, da bo treba tale predlog komisije precej spremeniti če se bomo želeli ustrezno spopasti s prihodnimi izzivi skupne kmetijske politike, tako da bo se skupaj spremljivo tudi za naše kmete. No, zahvaljujem se tudi uh, predstavniku Ekosoka. O pravih kmetih smo se eh, pogovarjali že eh, v zadnjem sklicu. Imamo ljudi, ki trdo delajo. Eh, in eh, čeprav imajo eh, neko manjše zemljišče, ne moremo reči, da niso kmetje, hkrati oddajo tudi stanovanja in tako. Treba je paziti, da ne bomo izključili tistih kmetov, ki so izredno pomembni tudi za uh, skrb za našo krajino. No, glede samega financiranja. če bi eh, prav o vsem eh, odločali eh, v Bruslju, bi dobili kmete samo en odstotek, od, ampak zavedati se je treba, da je kar nekaj ljudi zaposlenih v tem sektorju in da skrbijo za prehrano pol milijarde ljudi in potem se začnimo pogovarjati o financiranju. Um, Jaz bi pripomnil nekaj zlasti v zvezi uh, z irskim gostom. Govoril je o podnebnih spremembah in pa o oglični neutralnosti. Zanima me, ali ste se pri vas na irskem v vaši organizaciji že pogovarjali, kaj to dejansko pomeni. Treba je zmanjšati izpuste CO2, če je treba zmanjšati e, metan, potem je treba imeti manj živine, če želite imeti manj dušihkovih oksidov, potem to pomeni manj rastlin. Zanima me, če ste premislili o tem denarje, ki ga boste dobili na mesto tega oziroma ki ga boste pričakovali, bo morda eh, zajemo tudi kaj takega. Gospod Plazo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala gostom in komisiji, tudi sam sem eh, kmet in mislim, da se nič ne bo spremenilo glede na te predloge. Še vedno ni poenostavitev, na vkljub eh, na elektrenim razpravam tukaj v Bruslju. Kmetje so še vedno predmet eh, eh, neprijetnega nadzora, sredstva padajo, eh, nova SKP bo privedla do izginutja, izginutja kmetij. A se osredotočamo na kmete? Ne. A bomo pomagali podeželju? Ne. A bomo zaščitili našo proizvodnjo? Ne. Prostotrgovinski sporazumi namreč še vedno veljajo, sprejemamo popolnoma nelojalno konkurenco od drugot, še vedno je ogromno špekulacije. Zavračamo eh, to naše kmetijstvo. 90 eh, tisoč kmetij je že izginilo na eh, področju moje države v Franciji. Kot sem dejal, ne rešujemo izzivov kmetijstva in v Franciji tej skupščini, v tem parlamentu imamo veliko ljudi, ki sicer kritizirajo skupno kmetijsko politiko, ampak eh, velika večina bo vseeno glasovala za ta SKP, nažalost. Najlepša hvala. Minuto in pol dobite. Ostali člani in članice, izvolite. Najlepša hvala predlog zmanjšanja proračunskih sredstev je nespremljiv, eksterna kompenzacija, eksterna nadomestila so nepoštena, ne strinjam se z gorno omejitvijo za podporo na evropski ravni, na to pa še vprašanje izboljšanja namakanja, tudi tega nismo rešili. To so nekatera odprta vprašanja, največja težava po našem mnenju pa je predlog, eh, da se pogoji Eh, za neposredna plačila povežejo eh, s potrditvijo, ki jo mora sprejeti komisija. Prebrati morate odstavka 64, 65 dokumenta C55 skozi 10. Sodišče se ne more odločiti, kateri kmetje bodo deležni neposrednih plačil in kateri ne in kakšne pogoje morajo izpolnjevati. To je bistveni element naše kmetijske politike namreč. In zato ne morejo oduzemati pristojnosti parlamentu in svetu. Tega mu ne jim ne smemo dovoliti. Zanima me, kaj o tem meni gospod Miller, pa tudi drugi strokovnjaki. Mikrofon, prosim. Eh, obrigado e, e agradecia desde já eh, as apresentações dos. Najlepša hvala, gospod Serao Santos. Zahvaljujem se sodelujočim v predstavitvi za eh, uvodne nagovore. Rad bi izpostavil, kako pomembna je obnova generacij. Kmetje so namreč najstarejši v Evropski uniji. Socialni okvir je zelo pereča tema in bistveno je, da še vedno vabimo mlade, da se začnejo ukvarjati eh, s kmetijstvom. Kar se tiče pobud za mlade v eh, tem predlogu SKP, eh, se mi zdi, da moramo narediti več zlasti v tistih regijah, ki se soočajo s posebnimi izzivi, naprimer v ultrapernih regijah, ki se soočajo torej z največjimi izzivi in uh, ti seveda vplivajo tudi na kmetijstvo. Predvideti moramo režim eh, zgodnjega upokojevanja, naprimer. Zanima me, kako razmišljate o tem in kaj lahko naredimo za to, da bi zagotovili eh, generacijsko obnovo v kmetijskem sektorju. Hvala, gospod Buda. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala strokovnjakom za predstavitve. No, pričakoval sem več rešitev z njihove strani. Izivi in pomisleki, s katerimi se soočamo, so bili dobro opisani, ampak pričakoval sem eh, več rešitev z njihove strani, pošteno povedano. Imam vprašanje za gospoda Millerja. Kakšno je njegovo mnenje, kar se tiče definicije aktivnega kmeta? To je namreč zelo pereča tema v vseh državah članicah. Aktivni kmet bi naj bil glavni oziroma edini upravičenec eh, kmetijskih sredstev. Več bi rad slišal eh, tudi o plačilih za zelenitev. Danes govorimo o kapici za ta plačila. Številne države članice, tudi Romunija, zavračajo takšno omejevanje. Obenem pa pravimo, da bi naj eh, kmete plačevali glede na uložen trud pri eh, zelenitvi njihovega kmetijskega udejstvovanja. Kje bomo to omejili? 60 tisoč evrov, 100 tisoč evrov, to se mi ne zdi popolnoma jasno. Dolfman. Gospod Dolfman. Ja, Hvala, gospod predsednik. No, nadaljeval bi tam, kjer je prenehal predhodnik govorni, gre za vprašanje aktivnega kmeta. No, rečeno že bilo, da ne smemo izključiti tistih kmetov, ki jim je to postranska eh, dopolnilna dejavnost, kajti skrbijo tudi eh, za uh, skrb za krajino torej, ker to eh, ne zadošča za preživetje, je treba še zraven delati in bi, kako naj bi potem takega človeka izključili. No, ampak v Evropi imamo tudi precej prejemnikov, ki imajo malo opraviti z dejanskim kmetovanjem in gre samo za maržo. No, lansko leto sem prisluhnil nemškemu eh, kmetijskemu ministru, rekel je, da je treba rešiti to vprašanje, pa to vprašanje še ni bilo rešeno, da je treba še marsikaj postoriti, da bomo našli ustrezen odgovor. Torej, kako naj bi bila celotna politika nekoliko bolj aktivna po eni strani? Imamo mlade ljudi, ki želijo začeti kmetovati, ki želijo investirati v to področje, ampak potrebujemo morda nekoliko več vzvodja kot drugi, eh, druge entitete, ki so že na vzoče. Tako da je treba razmisliti tudi o tem. Gospode Castro. Gospode Castro. Najlepša hvala. V vašem imenu bi rad pozdravil novega predsednika kmetijskega odbora. Hvala govornikom za prispevke, tudi gostom iz odbora regije in ekonomsko-socialnega odbora. Glavne teme, ki so se jih dotaknili poročevalci, so naslednje. Tveganje za ponovno nacionalizacijo, naprimer, deloma je to povezano eh, s tveganjem za centralizacijo v državah članicah imamo torej tveganje ponovne nacionalizacije v države članice, na to pa eh, tveganje za centralizacijo znotraj držav članic. To se lahko namreč zgodi. Obstaja tudi tveganje, da bo uloga tega odbora parlamenta zmanjšana. Tega se še nismo dotaknili, ampak eh, mislim, da je tudi to nevarnost, ki nas lahko doleti. Glede na vse te okoliščine, Me zanima naslednje, to je vprašanje za poročevalce. Morda bi morali organizirati razpravo skupaj v tem odboru, preden začnemo vlagati predloge sprememb, tako da bomo razjasnili ta vprašanja. Eh, velika večina je glasovala za poročilo Dorfman in nočemo izgubiti eh, vsega tega v tej novi eh, reformi. Opinja služ parlamentu, ki je povstala z inicijativo. Mnenje parlamentarnih služb, ki je bilo pripravljeno na vašo prošnjo, je poročevalcem v veliko pomoč in bo tudi predmet razprave v odboru. Tako so se odločili koordinatori. Gospod Kaputo je prosil za to. Gospod Linc. Ja, Hvala lepa, predsednik nekoliko me je ziritiralo, ker ste, oziroma nekoliko me je zmedlo, ker ste kazali v drugo smer. E, imam prošnjo ali pa vprašanja za nekdanjega bavarskega e, kmetijskega ministra, gospoda Millerja iz mojega sosedstva. In sicer gre za zeleno arhitekturo. Mislim, da je treba razdelati, da kmetje iz Bavarske in Baden-Württemberga, pa tudi iz drugih regij, gotovo se počutijo nekoliko jezno, če izhajate samo iz eh, kmetijskih ukrepov. Oni so veliko eh, ukrepov izvajali prostovoljno, bili so dober primer. No, zdaj pa je tako, da je med temi prostovoljnimi ukrepi eh, v novem predlogu tako, da jih je veliko ukrepov vključenih tudi v pogojenost. Tukaj govorimo o zeleni komponentni plus, torej vsaj kar zadeva Nemčijo ali pa Južno Nemčijo in pa manjše kmetijo. kmetije, se bojim, da bo prišlo do strukturne preobrazbe ekosheme in pa vprašanje eh, zelene komponente bi lahko to prestrukturiranje še bolj oviralo. Tako da moram, ne smemo biti preveč, preveč strogi pri definiciji, um, kaj je zeleno in kaj ni. Najlepša hvala. No, to je pomembno tudi za tiste od vas, ki eh, delate v odboru za okolje, poznate ta pristop. Kolegi se ne strinjajo vedno z našim pristopom in eh, to so včasih pereča vprašanja. Gospod Vajc. Hvala lepa, tudi jaz se bom dotaknil Bavarske. Dejansko je tako, če imamo večjo kondicijo, po, pogojeno z manj dena, denarja, brez evropskega trga za eh, zaščito proizvodov, ki naših standardov ne dosegajo. Tukaj se torej stvari težko iztečejo. Manj denarja, manj, nižji standardi oziroma nobenih eh, standardov za vožene eh, proizvode. Kaj bi izbrali? In enako velja tudi za Bavarsko, govorimo o ekoshemah. Ne gre za to, da bi eh, branili tiste, eh, tiste eh, kmetije, ki že tako ali tako odpadajo. Lahko bi krepili organsko oziroma šole, bolnišnice, regionalne trge. Dejstvo je, da imamo kar nekaj kmetov, ki doslej niso sprejemali ekoloških ukrepov. Potem tretje vprašanje gre v smeri nacionalizacije. Jasno je, da na portugalskem uporabljajo drugačne ukrepe kot na švedskem, ampak mnoge eh, nacije niso omejene samo z geografskimi uh, ovirami, torej lahko pride do izkrivljanja eh, konkurenčnih pogojev, tam, kjer se združujejo različne nacije, imajo pa različne tržne pogoje. Potem pa še poenostavitev. Največja poenostavitev za kmetu je recimo, če imamo satelitsko usmerjen, usmerjene eh, posnetke, tako da nam ni treba eh, vse čas eh, pošiljati poročil oziroma meriti naših meja kmetij, če se je nekaj za 10 cm uraslo na napačno smer. No, potem pa so tukaj še sredstva za uh, zasebne zavarovalnice. Ne vem, če je to prava pot. Goš, prvičonci Svoboda, Bartoš. Gospod Svoboda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moj komentar se nanaša na raven neposrednih plačil za kmete v posameznih državah članicah Evropske unije, ker so te stopnje zelo različne, tudi 14 let po širitvi leta 2004. Stroški so eh, vedno bolj uravnoteženi, včasih so zelo primerljivi, ampak po drugi strani eh, so ravni podpore popolnoma drugačne. Vse to se dogaja na notranjem trgu in vprašanje za vas je, če menite, da je to ustrezno v nekaterih državah članicah eh, nekateri prejmejo precej manj kot povprečje. A ne bi bilo bolje, če bi samo tiste države članice, katerih eh, plačila so nad povprečjem, prispevala k izravnavi plačil, še posebej glede na to, da predlog komisije predlaga zmanjšanje sredstev v drugem stebru skupne kmetijske politike politike, kar je bil vedno vir potencijalnih naložb in eh, vir ravnotežja med eh, starimi in novimi državami članicami. Po mojem mnenju je to potrebno, če želimo, da bo skupna kmetijska politika resnično skupna. Hvala. Najlepša hvala. Gospa McGuinness. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala strokovnjakom. Začela bi pri vprašanju pravega kmeta. E, morda bi lahko vprašali naše strokovnjake, da pripravijo e, svoje definicije. Ali menite, da lahko pravega kmeta e, definiramo na en način v državi članici, v drugi državi članici pa to ne bo veljalo? Je torej definicija pravega kmeta lasna vsaki državi članici posebej? Je to problematično z vidika skupne poli kmetijske politike in z vidika pravne podlage? na to skupna pravila, to bi lahko privedlo do več poenostavitve, ampak eh, a komisija meni, da bodo imeli države članice manj pravil. To so naši pomisleki v parlamentu, bojimo se, da bodo države članice na to dodale dodatne eh, plasti birokracije, ki jih eh, komisija ni imela v mislih kot podpredsednica, ki skrbi za stike z nacionalnimi parlamenti, lahko povem tudi, da si veliko držav članic želi več subsidijarnosti in eh, radi bi slišali tudi kaj več v zvezi s tem. Na to še zadnje vprašanje za Johna Bryana. Eh, sodelovali ste kot eh, voditelj pri zadnji reformi SKP, sedaj imate drugačno vlogo. Kako gledate na. Eh, konvergenco plačil znotraj države članice in med državami članicami. Hvala. Gospod predsednik, če dovolite, opravičujem se, da sem porabila malce več časa, ampak želela sem omeniti, da so z nami predstavniki Združenja uh, irskih kmetov PIL in zanima jih specifično, če uh, namenjamo določen delež proračuna okoljskim schemam. To je pomembno vprašanje. Hvala. Predstaviteli komisije sluhajo? Pani... A so e, temu vprašanju prisluhnili predstavniki komisije? Izvolite, gospa Šojdrova. Najlepša hvala in hvala za predstavitve naših gostov. Prepričana sem, da se strinjamo glede naših skupnih interesov, vsaj večine teh. Imam samo eno vprašanje za naše strokovnjake, pa tudi za predstavnike komisije popolnoma se strinjam z glavnim ciljem prihodnje skupne kmetijske politike. Okrepiti moramo prispevek evropskega kmetijstva k zaščiti okolja in k reševanju vprašanja podnebnih sprememb. V tem kontekstu me zanima, kako kot strokovnjaki in kot predstavniki Evropske komisije gledate na predlog komisije, da se v kapico vključi okoljska plačila tudi za velike kmetije. Bojim se, da bodo te velike kmetije izgubile motivacijo in ne bodo več želele sodelovati pri tovrstnih eh, ukrepih glede na te finančne reze. Mislim, da bo situacija eh, tako slaba, to je moj pomislek, zanima me vaše mnenje. Hvala. Gospod Flanagan. Če, thanks for the... Najlepša hvala. Hvala za zanimive predstavitve. Dobro je slišati, da je na Bavarskem še vedno veliko majhnih eh, kmetov. Sam sem živel nekaj let eh, na eh, Bavarskem in to je bilo odlično. Veseli me, da je trenutno stanje še vedno podobno. Slišali smo, da SKP ni primerna, da predlog ni primeren glede na stanje na terenu in sedaj naj bi mi to spreminjali. Gre za to, da renoviramo eh, zelo slabo poškodovano eh, hišo, eh, a ne bi bilo bolje, če bi začeli znova pri temeljih. Potem, ko sem prisluhnil vsem gostom in vsem, ki so sodelovali v razpravi in potem, ko sem sodeloval v razpravah v tem odboru, odkar sem bil izvoljen, se mi zdi, da nenehno govorimo, govorimo in govorimo o spremembah, želimo pomagati eh, perifernim območjem, gorskim območjem, eh, območjem z omejenimi možnostmi, govorimo o boju proti podnebnim spremembam in tako naprej in tako dalje. Ne vem, komisija, vsakič, ko se želimo pogovoriti eh, z vami, se srečamo z vami, razprave potekajo, V redu, ampak kje ste bili? To, kar ste predlagali, ne odraža naših želja. In z vidika konvergence in porazdelitve denarja, kapice, ki jih predlagate, pomenijo, da porazdelitve ne bo. To niso moje besede, to so besede, eh, naprimer, gospoda Matthewsa, strokovnjakov. Kje ste in odkot prihajate? Zakaj menite, da smo to želeli? Jaz tega ne želim in mislim, da je to izgubljena priložnost mislim, da je proračun S, eh, SKP v nevarnosti in to uh, za celotno prihodnost. To, kar vi predlagate, pomeni, da bomo teže obdržali ta denar. Gospa Nojhan. Najlepša hvala. Vprašanje imam za pet govornikov, ki so danes z nami. Javna predstavitev pomeni predstavitev stvari in potem podajanje vprašanj in pa odgovorov. Pogojenost je nekaj, na kar gledamo izjemno negativno, vse je večina gleda na to negativno. Tudi naši govorniki so dejali, da ljudje dobijo občutek, da je pogojenost nekaj najhujšega. A menite, da bi bilo bolje, da recimo v okviru prvega stebra sploh ne bi imeli pogojenosti ali pa bi morali imeti kak drug pristop? Kajti razprava o 100-odstotni pogojenosti ali 50-odstotni pogojenosti v prvem stebru pomeni samo, da mm, moramo jasno povezati plačila z uh, posameznimi prejemniki in povedati, zakaj ti prejemajo sredstva. Tudi do zdaj smo imeli 100-odstotno pogojenost v okviru prvega stebra, ampak ta ni bila neposredno vezana na površine. Vprašanje imam za pet gostov. Zakaj je tako grozno spremeniti plavila pogojenosti stran odvezanosti na površine? Eh, zemljišča na dejanske uh, aktivnosti, ki se tam dogajajo. Hvala. Gospod Petir. Hvala vam, gospodine eh, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se s tistimi kolegi, ki so povdarili, da je predstavljen predlog Evropske komisije sprejemljiv, če bo proračun ali če bodo proračunska sredstva zagotovljena v višini kot do zdaj. Drugače pa predlog komisije ni spremljiv. Mislim, da je predstavljena strategija eh, skupnega načrta upravljanja revolucionarni pristop. In po pogovoru z eh, predstavniki našega kmetijskega ministrstva in pa kmetijsko-gozdarske zbornice na Hrvaškem lahko povem, da se eh, upravičeno bojijo da bo težko izpolniti dodatne zahteve, ki jih tak predlog prinaša seboj. Še posebej zato, ker lahko morda pride tudi do zapoznelih plačil eh, kmetovalcem. Seveda se strinjamo z, ve, z večjo subsidarnostjo, zato smo se tudi sami zauzemali, ampak zdi se mi, da ta predlog ni eh, dovolj dobro razdeljen v predlogu reforme. Še vedno obstajajo odprte vprašanja, naprimer glede eh, posodabljanja Eh, podatkov v okviru načela subsidijarnosti. Podpiram tudi to, kar je povedala gospa Erans in omenila, da smo danes v našem odboru obravnavali in potrdili pred, eh, poročilo gospoda Jara, kjer smo povedali, da si želimo ohraniti SKP vse v takšni obliki, kot je danes. Upam, da bo to tudi reča linija za naprej. Hvala. Gospod Glonek. Gospod Glonek. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada seveda zahvalila strokovnjakom za njihove predstavitve. Rada bi nagovorila predstavnike komisije. Komisija ne odgovarja na ekonomsko situacijo, v kateri so se znašli številni kmetje. Dohodki so še vedno precej nižji, kot eh, to velja za druge eh, socialne kategorije. In reforme, ki jih potrebujemo, in to je res, potrebujemo jih, ne odražajo izzivov na področju cen in eh, trgov. Danes do povdan smo, gospod predsednik, eh, podprli eh, umestno poročilo o skupni politiki in to poročilo kaže, da se ne strinjamo s predlogi Evropske komisije, to poročilo o, skupne, o večletnem finančnem okviru. Velika težava je razvoj podeželja, pa seveda tudi prvi stebr. Če želimo ulagati eh, in se eh, pripraviti na prihodnost, če želimo rešiti podnebna vprašanja, eh, potem potrebujemo v tej politiki stabilnosti in neko perspektivo. Predlogi, ki so na mizi, pa ne dovoljujejo, da bi spremenili ta model in rešili izzive, s katerimi se soočamo. Zato pozivam komisijo, da spremlja, ne pa da preprečuje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 Vprašanje opraševanja. Sprejeli smo poročilo o čebelarstvu, o čebelah, ampak te predloge je treba sedaj prevesti na teren, za, potrebujemo ustrezna sredstva. Več kot 80 odstotkov kmetov potrebuje opraševalce in eh, neposredna plačila bi bila primerna. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, mnenje strokovnjakov in poročevalcev. Potrebujemo tudi ciljno usmerjeno politiko na področju namakanja. Pripraviti je treba študije na to temo, pomagati moramo kmetom, tako da bodo lahko namakali svoje polja. biti moramo tudi bolj odprti v svet. Res je, da sklepamo sporazume s tretjimi državami, ampak kaj se zgodi na to z občutljivimi sektori, naprimer, kaj se zgodi z živinorejo? To so vprašanja, o katerih moramo govoriti. Ti sporazumi so lahko vir pritiska na naše živinorejce in kmete. Mislim, da mora naša politika rešiti te izzive. Gospod Donta, danes na večini naših območij kmetje želijo predvsem podporo svojim dejavnostim, ekonomsko podporo. Tekom časa se je podpora na hektar spremenila v nekaj nujnega, kar prispeva k dohodku kmeta. Ampak seveda, ko uh, smo v letih debelih krav. Imam tehnično vprašanje v zvezi s finančnimi pravili. Zanima me in uh, s tem zastavljam vprašanje gospodu Karlu, kako zagotoviti da bomo prihranili dovolj javnih sredstev, ki jih bomo lahko uporabili takrat, ko bo prišlo do neke kmetijske eh, krize. Krize so zelo različne in raznolike dan danes. Soočamo se z različnimi krizami, eh, tako v komisiji kot tudi v državah članicah. In eh, vprašanje je, kako to reševati včasih eh, se zdi, da sredstev ne moremo več hraniti in da jih preprosto takrat, ko jih bomo rabili, ne bomo imeli. Popolnoma moramo zaščititi uh, Unijo pred takšnimi krizami. Gospa Ribero, najlepša hvala, gospod predsednik. Moje vprašanje je povezano z vprašanjem decentralizacije. Uh, Eh, gre za vprašanje strateških načrtov. Če imamo 27 strateških načrtov, kako bomo zagotovili ustrezen nadzor, spremljanje Evropskega parlamenta, kako bomo zagotovili spoštovanje naše vloge, glede na to, da bomo imeli naenkrat na mizi 27 strateških načrtov. Pomembno je seveda, da da eh, ti načrti ne bodo privedli do zamud pri plačilih eh, kmetom. Rešiti je treba vprašanje birokracije. Ne smemo se oddaliti od osnovnih ciljev eh, skupne kmetijske politike. Kar se tiče drugega stabra, obstajajo specifične eh, okoliščine eh, na eh, tem področju. Vprašanje, kaj želimo narediti, naprimer za ultraperiferne regije, ali bomo imeli ločen sistem za njih, ali bomo imeli en velik sistem, velik sistem v katerem bodo vključene tudi ultraperiferne regije. Gospod Telička. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nekaj komentarjev. Sam verjamem in sem velik podpornik skupne eh, kmetijske politike. In rad bi izpostavil besedo skupna. Trenutno se mi zdi, da nimamo skupne kmetijske politike. Še vedno uh, imamo vrsto političnih instrumentov, finančnih instrumentov, poleg SKP, ki so v rokah držav članic, posameznih držav članic. Imam uh, velike pomisleke v zvezi s kapico, ki uh, jo najdemo v predlogu. Uh, kompromis prav, ampak mislim, da bi morali biti predlogi boljši, upoštevati treba prispevke držav v preteklosti, tudi z vidika finančnih instrumentov, ki se jih uporablja uh, zelo pogosto v Evropski uniji. Na to naslednji komentar uh, pravi kmet, dejanski kmet. Reševati je treba to problematiko, ampak uh, mislim, da predlog še ni uh, ustrezen. Številni kolegi so o tem že govorili. Uh, in sam bi še enkrat izpostavil vprašanje upravnega bremena. 27 režimov bo nastalo na ta način. Mislim, da potrebujemo boljšo rešitev, eh, izleči se moramo iz te jame. Še zadnji komentar, suša. Kolegi so govorili o namakanju, ampak ta tema je precej širša. Naša zemlja se suši. To seveda vpliva na kmete, na kmete našo družbo, na naše nacionalne proračune. To mora biti zelo visoko na agendi. Eh, vesel sem predlogov, ki so že bili poda, eh, podani, ampak izboljšati jih bo, moramo. Se navijam do pana. Najlepša hvala, preden predamo besedo strokovnjakom, se bi dotaknil nečesa, o čemer ste govorili. Smo proti ponovni nacionalizaciji, smo za skupno kmetijsko politiko, ampak ta mora biti fleksibilna evropsko kmetovanje je zelo raznoliko. Imamo velike kmetije, male kmetije, kmetije na jugu, kmetije na severu. Vse skupaj je zelo raznoliko, zelo raznovrstno. Vsi instrumenti, ki jih najdemo v SKP, se uporabljajo z zeleno lučjo evropskih eh, institucij in struktur. nismo tako veliko govorili o financiranju, o tem, s čem bi zamenjali eh, neposredno financiranje, tudi če kmetom to ni všeč, ampak to bi bilo morda bolje. Drugo vprašanje je eh, vprašanje stabilizacije trga. To je še posebej pomembno, ko odzunaj eh, prihajajo nestabilni pogoji. Imamo naprimer embargo, imamo različna neravnovesja v mednarodni trgovini in to je težava, kako stabilizirati trg, ko je vse odvisno tudi od vremena. Včasih je proizvodnja 10 odstotkov višja, včasih nižja. To je pač vsak dan na področju kmetijstva. Prav strokovnjaki, sedaj imate 3 do 5 minut za odgovor. Izvolite, gospod Miller. Mikrofon, prosim, gospod Miller. Za er meni je jasno, da bi omenil ti evropejski agrapolitiki. Hvala. No, moj koment, prvi komentar je, da je eh, evropska SKP veliko boljša kot pa je njen sloves. Kajti država članice brez eh, evropskih sredstev ne bi zmogle sofinancirati kmetijstva v tem obsegu. Od A do Ž, to velja za vse države. To je prvi komentar. Drugič, kako Evropski parlament sodeluje pri tej reformi? Zelo normalno, oziroma zelo običajno je, da v sistem odločanja vnesemo tudi drugo raven, kjer potem stvari potekajo dvostransko, usporedno. Komisija na eni strani, parlament na drugi strani. In posem se lahko zgodi, da je komisija naprimer proizvodna delavnica, komisija, par, parlament pa potem um, servisna delavnica ampak treba je preprečiti, da bi se stvari prekrivale in eh, podvojevale. Potem drugo vprašanje. Aktivni kmet. Veste, aktivni kmet je nekdo, ki nekaj počne. Nekdo, ki ima samo, eh, naprimer, neko lastnino, še ni kmet. Pravidni moramo biti. Zelo pogosto sem v Nemčiji doživel, da se vsi zauzemajo za vse, za debirokratizacijo, za to in ono, in toliko, toliko denarja. Ampak po petih urah smo začeli govoriti, kaj vse lahko izboljšamo. Seveda, to lahko počnejo tudi na evropski ravni, ampak. Nima smisla pošalno udrihati čez vse tisti, ki dejansko eh, kmetuje, mora imeti zaradi SKP laže delo. Potem, kako zgleda stvari v praksi? Ogromno govorimo o pravilih, o predpisih. In ne vem, ali veste, da danes drugi določajo merila, to je gospodarstvo. To so neki drugi organi. Moj brat, ki ima dve kravi, eh, če mu naprimer pogineta eh, in mora odstraniti truplo, se takoj pojavi nek uradnik. Enako velja pred kupom mleka. Sveda, če stvari potekajo po predpisih, potem sedimo čez sabati. In, eh, to je v interesu tudi potrošnikov, ker ni, se nihče ne želi pokvarjenih živil ali nekih nepravilnosti. Ampak kako standarde še zvišati? Treba se vprašati, kje dobiti sredstva, s katerimi bi ukrepili prvi steber. In za me je to pomembno. Poglejte si, naprimer, koliko pravil morajo mlekarne danes spoštovati. pravijo, da če bi spoštovali čisto vse predpise, bi jih eh, prehitevali konkurenti po levi in desni. Ukrepi morajo biti smiselni. Vprašaj se moramo, kako z, mal, z malim doseči veliko. To tudi pomeni, da zelenitev ni e, ustrezna za čisto vse predlagane načine. Po eni strani želimo znižati izpuste CO2, po drugi strani želimo preprečiti, da bi nitrati prišli v pitno vodo, tretjič. Želimo eh, ustvariti več stele za živali, in tako naprej, in tako naprej. In ne vem, kako je vse vedno povezano to z. Uh, pridelanimi površinami. Če želimo potem poštevati še praho, potem vse skupaj ne gre na predlagan način. Prvi stebr, drugi stebr, ne vem, kako naj to izpeljemo. Vsekakor moramo um, poskrbeti za ne samo harmonizacijo, ampak tudi za spodbujanje dobrih, ne pa tudi slabih. Tako, to je vse. Merci, monsieur le Président. Je vais essayer de répondre. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poskušal bom odgovoriti na različna vprašanja, ki so mi bila zastavljena. Začel bom z vprašanjem gospoda Dontana, ki je govoril o temi, ki jo dobro pozna. Obstaja konsens med poslanci in poslankami, kar se tiče proračuna. Gre za eh, proračun za porazdelitev eh, sredstev. Mi smo šli z obratne smeri in poskušali smo oblikovati de, eh, to politiko. Komisija pravi, leta bomo eh, sedaj oblikovali strateške načrte in na koncu definirali rezultate, se zdi, da gre za obratno definicijo eh, politike. Ne bomo eh, vzpostavili skupne kmetijske politike, če bomo začeli tako od spodaj na vzgor. Imamo proračunske omejitve in Evropa ima zmožnosti, da reformira skupno kmetijsko politiko. To je tudi strateški, eh, strateška naloga, eh, da eh, to kmetijstvo v Evropi preživi. Hvala vsem poslancem, gospodu Andreju, gospe Glonek in drugim za vašo podporo v zvezi s tem. Gospa Megine se dobro povedala, s tem, ko poskušamo poenostavljati na evropski ravni, se lahko zadeve zapletajo na ravni 27 desetih držav članic. Eh, to pomeni namreč, da bodo eh, postopki vedno bolj zapleteni in na to bomo težko poskrbeli za neko sintezo, za skupno kmetijsko politiko. Eh, ta načrt ne bo uspel in to sem želel povedati. Govorili smo naprimer o definiciji kmeta, aktivnega kmeta, pomembno je, da je lasnik, da sodeluje pri teh dejavnostih, tudi če dela po nepolnem delovnem času, eh, mora delati. Sprašujemo se, če nekdo eh, dela poln delovni čas eh, ali pa polovični delovni čas. V vsakem primeru poskušamo najti kriterije, se zdi, da bi zmanjšali ovojnico. Kako poskrbeti za konvergenco, ko pa so sredstva vedno manjša? konvergenca pomeni, da gremo uh, k višjim standardom, ne pa v smeri najmanjšega skupnega imenovalca. Potrebujemo tudi mlade kmete. Eh, kaj je strategija SKP? Potrebujemo neke minimalne dohodke v številnih državah članicah vidimo, da dohodki na področju kmetijstva padajo, reševati moramo tudi vprašanje nestanovitnosti cen. Eh, to je eden od perečih problemov. Zato predlagamo proticiklične ukrepe in s tem odgovarjam gospodu Dantanu. Proticikli, proticiklični ukrepi ne pomenijo, da bomo dali eh, v eh, letih debelih krav sredstva na strani, da jih bomo uporabljali v letih suhih krav. Ne, gre za to, da postavimo hipotezo, ekonomske eh, aktivnosti. V težjih eh, letih bodo eh, stroški višji oziroma bodo zadeve draže in to moramo upoštevati, moramo načrtovati, biti moramo inteligentni in zato potrebujemo večletno proračunsko ovojnico. Znotraj te ovojnice pa imamo na to več manevrskega prostora za fleksibilnost. To so potrdili eh, številni akteri na eh, tem področju, vsaj pri nas. Potrebujemo eh, kmetijsko politiko, ki odraža teren, ki odraža dogajanje na terenu, krize in tako naprej, ne pa nekaj popolnoma statičnega. Na to zelenitev, to je pomembno, to je eden od ciljev, ampak tukaj ne smemo ljudi kaznovati pristop mora biti pozitivne narave in tudi to mi predlagamo. Kmetom moramo dati eh, podporo in jih finančno podpreti pri njihovem eh, trudu. Potrebujemo tudi pogojevanje za ekološko pridelavo in za zelenitev, ampak eh, pri tem potrebujemo okoljske cilje. Če ne bomo imeli teh ciljev, potem ne bomo imeli niti kazalnikov rezultata. Hvala. Borst. Gospod Borst. Der aktive Betriebsinhaber ist ja schon einen Testlauf gelaufen. Leta 2015 smo že uvedli pojem aktivni kmetovalec in takrat je to bila zelo kompleksna situacija. V Nemčiji smo to intenzivno spoznavali na podlagi 320 tisoč prošenj, ko smo vsakega prosilca morali vprašati, ali je aktiven kmetovalec ali ne. Pripravili smo tudi negativen seznam, ampak v prihodnosti, kot kaže, tega negativnega seznama sploh ne bo več. Mislim, da bi na evropski ravni morali imeti enak pristop. Če gre za neko osebo, ki eh, obdeluje površine, eh, ki eh, torej prošnjo tudi veže na določene kritiske površine, potem bi to osebo lahko imeli za aktivnega kmetovalca. V preteklosti smo se odločali na tem področju precej eh, neposrečeno, zelo pogosto je prišlo do slabih opredelitev teh pojmov in temu se moramo prihodno izogniti. Je pa tudi, tudi razprava povezana z eh, vprašanjem rabe zemljišč v državah članicah in pa tudi namenskega spodbujanja kmetijstva. mislim, da SKP ne bi smela biti eh, neke vrste zdravilo ali obliž eh, na rane, ki nastane zaradi nacionalnih pomankljivosti. Pogojenost je koncept, ki mora biti eh, v praksi izvedljiv tako za kmete, kot tudi za tiste, ki nadzirajo, mora biti nekršitve če naprimer na kakšnem govedu manjka eh, šesta značka, potem eh, to še ne nujno pomeni kršitve. Eh, vsaka stvar pač ne more biti črna ali samo črna ali samo bela. Treba si pogledati, katere, kateri pogoji so ustrezni, katere je res treba spoštovati in pri katerih bi lahko bili, bili morda nekoliko bolj e, milostni. Kaj samo tako bodo stvari lahko v praksi potekali ustrezno. Glede konvergence, In pa je treba uh, v evropskem kontekstu oba stebra uh, obravnavati skupaj. SKP vsebuje prvi in pa drugi stebr. In s tem so povezane tudi sredstva. Evropski parlament ima precej besede pri tem, uh, ko, ko se potrjuje uh, morebitne kmetijske proračune. Uh, In zato mislim, da moramo biti pri tem zelo mm, dosledni. Potem vprašanje, kaj vse kmetijstvo lahko pokriva. Mislim, da je treba tu biti zelo eh, previden. Ko gre za napake pri meritvah površin zemlišč, eh, so te lahko kljub uporabi sodobnih tehnologij precej eh, velike. In zato se moramo vprašati, ali je predlagan sistem izboljšav na tem področju strani komisije res ustrezen ali ne. Treba se vprašati, ki je to ustrezno, ki to ni. In zato je treba pač. Um, uh, Tu sodelovati z državami članicami, kajti tudi države članice imajo besedo pri tem. Glede uh, mladih kmetov. zagotavljanje eh, eksistence v kmetijstvu je pomembno, kajte samo tako bomo lahko eh, eh, spodbujali mlade, da bodo ne samo nadaljevali s kmetovanjem, ampak celo morda začeli s kmetovanjem, če tega še ne počnejo. Zelo pogosto opažamo, da, je, da so družinske kmetije tiste, na katerih Eh, mladi zelo pogosto ostanejo, teže pa se odločajo za eh, začetek kmetovanja z ničle. Hvala. Oui, merci eh, de nous redonner la parole. C'est vrai que beaucoup... Najlepša hvala, da ste mi ponovno predali besedo. Številna vprašanja so bila sicer namenjena komisiji, ampak tudi sam bi se dotaknil nekaterih elementov. Slišali smo že, kar se tiče proračuna, da eh, poskuša ta proračun pokriti eh, težave, s katerimi se eh, soočajo kmetje. Seveda se o tem pogovarjamo tudi v okviru reforme SKP, ampak tokrat naj bi to naredili z manj sredstvi. Vprašanje novih virov, novih sredstev je bilo zastavljeno in vem, da se Evropski parlament ukvarja tudi s tem tudi države članice imajo eh, določeno mero odgovornosti. Ne moremo reči, da smo evropejci, obenem pa uh, včasih ne primakniti nekaj več denarja v ta proračun. Gospod De Castro uh, je na to govoril o ponovni nacionalizaciji in o centralizaciji in tudi sam bi se rad tega dotaknil. Uh, po mojem mnenju bodo uh, tukaj vidne velike posledice za prihodnost SKP, če bo trend takšen, uh, kot smo mu priča sedaj. Centralizacija, tudi kar se tiče upravljanja sredstvi na nacionalni ravni, bi bila uh, zgodba o katastrofi, ker bi na to pozabili na dejansko stanje na terenu, na uh, specifiko regij in uh, drugih organov. Marsikaj je treba narediti na ravni regij, na ravni eh, lokalnih skupnosti in eh, seveda ob enem je treba zagotoviti tudi to skupno eh, razsežnost skupne kmetijske politike. Na to vprašanje podeželja. Kmetijstvo je zelo pomembno za podeželje, ampak na to imamo tudi sektor, ki obkroža kmetijstvo in to je prav tako izjemno pomembno za podeželje podeželja. Na to naslednja stvar. Zastaviti si moramo vprašanje o spremembi tega modela. To smo povedali tudi v našem mnenju, v našem poročilu. Osredotočiti se moramo na srednje velike in majhne kmetije, s tem bi lahko razrešili tudi druga vprašanja. Sam prihajam iz eh, juga v Sloveniji. Pirenejih eh, ni eh, bilo eh, zmrzali več kot tri mesece. Ehm, Takšni stvari še nismo videli, ozračje je pač vedno toplejše. Pogovarjati se moramo tudi o potrošnikih. O tem sicer danes ne bilo veliko govora, ampak ti novi odnosi med potrošniki in tem, kar trošijo, je izjemno pomembno. In na to še vprašanje mednarodne trgovine. To je prav tako velik izziv. V poročilu pravimo, da mora Evropa izkoristiti svojo vlogo največjega uvoznika velikega akterja na tem eh, področju, ampak eh, na to trgovino moramo na to tudi vplivati. Na to vprašanje podnebja, okolja, biotske raznovrstnosti, da kmetijstvo mora prispevati k vsem tem sektorjem. To seveda pomeni pogojenost, to pomeni določene tipe odgovornosti, ampak eh, potrebujemo jasne cilje, tudi jasne deleže. Naprimer, danes naprimer, pravimo 40 odstotkov na področju okolja, ampak eh, to mora biti 40 odstotkov po državi. Globalno gledano pač ne bomo dosegli na to istih rezultatov, če bo ostalo pri trenutnem sistemu. Uh, Hvala, gospod predsednik na tem mestu govorim kot uh, poročevalec sekcije NAT iz odbora, uh, iz ekonomsko-socialnega odbora EU. Predvsej ljudi je govorilo o prihodnosti skupne kmetijske politike in strim se s tistim, ki je povedal, da mora imeti komisija enotne opredite pojmo, kot so aktivni kmet, mladi kmet in tako naprej. Predvsej predlogo glede pojma mali kmet smo podali. Mislim, da bi morali predvsem upravljati eh, izhodišča, kot so obseg delovanja, eh, obseg površin in tako naprej. Strenjam se gospodom Desom, ki je omenjal eh, kmete, ki imajo kmetovanje kot dopolnilno dejavnost. V našem mnenju govorimo tudi o tem, da bi določeno območje, ki so težje, Eh, obvladljiva biti v, tem, v, v tej reformi obravnavana kot olaševalna okoliščina za tiste kmete, ki delujejo na takšnih območjih. Kolega iz Združenega kraljestva, ki me je spraševal, mm, Še enkrat ne ponovim, tu govorim kot predstavnik ekonomsko-socialnega odbora oziroma sekcije NAT zavzem, torej, zavedamo se, da eh, obstaja precej eh, negativnih posledic kmetijstva, kot so izpusti CO2, -ja, eh, eh, uničevanje okolja in tako naprej. So, ampak, če želimo tudi v prihodnje zagotoviti ustrezno eh, prehransko varnost, potem moramo samo najti način, kako um, hrano pridelati na trajnosten način. Če bomo to počeli v prihodnje na način, kot to počnemo danes, potem bomo hitro izčrpali naravne vire in uničili okolje. Ljudje pa hrane ne bodo dobili. Prav tako se strinjam s tistim, ki je dejal, da veliki eh, akteri v kmetijskem sektorju, velika podjetja, agrobiznisi ne smejo biti prejemniki naše podpore. Strinjam se tudi s tistimi, ki so dejali, da bi morali uporabljati eh, sodobne tehnologije, kajti nima smisla, mm, da bi že na travnikih oziroma pašnikih preverjali, kakšno je število. Eh, govedi ali pa drugih, druge živine. Marejt, eh, strinjamo se tudi glede tega, da moramo imeti upreditev zonanje in planetarne konvergence. Države kot so Španija, Portugalska, Danska eh, so konvergenčne. Nekatere države, kot so baljske države, pa imajo zelo nizko stopno konvergence in zato moramo najti eh, ustrezno sredno pot. Uh, Gospod Flanagan, tudi z vami se strinjam, ko ste dejali, da je treba precej storiti za to, da zaščitimo eh, ranljiva območja. Alan Matthews je govoril o kapicah. In če bi imeli eh, jasen sistem plačil iz prvega stebra, potem tudi kapice ne bi bile potrebne. Ampak če bi sledili eh, predlogu gospoda Matthewsa, potem niti prvega stebra ne bi bilo. Hvala. komisija, želite še vi besedo? Pet minut imate na voljo. Oziroma vsako pet minut, vse skupaj deset, če želite. Hvala. Skušal bom odgovoriti na tiste zadeve, ki so bile naslene na komisijo. Prvič, vprašanje, ali predlog komisije še naprej omenja skupno politiko in ali obstaja nevarnost za ponovno nacionalizacijo kmetijske politike. Uh, Skušal bom na to odgovoriti in navesti nekaj elementov. Gre za skupno politiko. Politiko tako na ravni skupnosti, hkrati pa želimo državam članicam dati več fleksibilnosti in poskrbiti za več subsidijarnosti. Predlog komisije naslednje stvari opredeljuje kot skupne. Gre za stvari, ki jih morajo spoštovati vse države članice. Predlagamo nabor skupnih opredelitev potem pa še nabor okvirnih opredelitev, ki jih lahko države članice prilagodijo lastnim situacijam, vključno s pojmom genuine farmer oziroma dejanski kmet. V primerjavi naprimer z kmetom za polovičen delovni čas. 19 eh, meril obstaja, ki jih morajo države članice upoštevati. Predlagamo skupen nabor kazalnikov, kjer kombiniramo eh, kazalnike po rezultatih, po outputu in po eh, ciljih. Vsaka država članica mora to povezati s cilji, s podatki, ki jih potem preveri komisija. S tem bomo zagotovili ustreznost politike. Gre za skupno okvir pogojenosti. ki ga povezujemo z okoljskimi pogoji in jih lahko prevedemo v nacionalne kontekste. Hkrati pa gre za enak način ukrepanja v okviru eh, razvoja podeželja kot do zdaj. Države članice morajo uporabiti ta način ukrepanja, nekakšnih drugih načinov. In pri vsem morajo spoštovati standarde oziroma pravila Svetovne trgovinske organizacije, da ne pride do izkrivljene konkurence. Hkrati pa moramo tudi zagotoviti eh, regularne pogoje za vse. Če ti elementi niso dovolj za reformo SKP, potem je komisija pripravljena prisluhniti tudi parlamentu in njegovim predlogom. Potem pojem genuine farmer gospod Dorfman in gospa McGuinness sta to pokomentirala. In dejala, da se moramo vprašati, kaj je dejansko kmetovalec in da je to lahko v vsaki državi nekaj drugačnega. Skušali smo opredeliti to na enoten način. Pripravili smo tudi aktivnega kmeta in potem tudi negativni seznam. Slišali pa smo tudi, da tak sistem ne deluje in da ga moramo prilagoditi skladno z uredbo Omnibus, kam, kar smo tudi storili. Uh, določena merila so zdaj prostovoljna, ker nekatere države, kot kaže, tega niso mogli upoštevati. Izogniti se želimo eh, dajanje podpore tistim, ki ne potrebujejo takšne podpore, naprimer velikim podjetjem v kmetijskem sektorju. Ne želimo eh, spodbujati letališč, eh, igrišč za golf oziroma tako imenovanih kavč kmetovalcev. In tu smo zapisali, da bi morala vsaka država članica opredeliti pojem dejanski kmet, glede na lasten nacionalni kontekst. Ne vidim težav s tem, ker se mi ne zdi, da bi s tem ogrožali tudi eh, kmetovalce za polovičen delovni čas. Ker želimo tudi kmetovanje kot dopolnilno dejavnost še naprej ohranjati pri življenju. Potem komentarje glede zmanjšanja birokracije. To je del poenostavitve in tudi uporabe sodobnih tehnologij, vključno s satelitskimi posnetki. Potem pa še eh, komentar glede 27. načrtov SKP. Pred nekaj tedni sem v tem parlamentu omenil, da imamo 118 programov za razvoj podeželja, 26 programov za neposredno obveščanje in pa 26 sektorskih strategij, ki nam jih pošiljajo države članice. 27 nacionalnih načrtov v primerjavi z 200 eh, vrstami načrta je na mizi. Kaj je zdaj bolj preprosto in bolj zapleteno? Najlepša hvala. Mislim, da je to že dober eh, predlog za porestovitev. Eh, lahko omenim tudi naprimer, eh, področje eh, sadjarstva, eh, predelave zelenjave, tudi tu prihaja do ponestavitev. Pomembno je, da tako države članice, kot tudi komisija, eh, lahko eh, analizirajo in eh, obdelajo 27 načrtov. Sedaj, včasih se zgodi, da je zelo pozno Eh, ko prejmemo kakšen načrt in da morda zaradi tega neposrednih plačil ni možno izvesti. Je pa to odvisno tudi od napredka v pogajanjih. Potrebujemo ustrezna prehodna pravila, ki bodo vsem omogočala, da lahko tudi v prehodnem obdobju stvari potekajo, kot morajo. To je zelo pomembno. Gospod Dantan, vprašali ste, kako lahko damo na stran nekaj sredstev za več let, da eh, v času krize ta sredstva lahko porabimo kot rezervo. Iz moje izkušnje lahko povem, da bodo države članice temu namenile precej pozornosti, kajti javna sredstva, ki ponavadi gredo nazaj v nacionalne proračune v koncu proračunskega leta, če se ne porabijo, eh, ostanejo v proračunu eh, za nedoločen čas. Gre pa tudi za težavo z eh, oblikovanjem proračuna vsako leto, če se ta sredstva dejansko ne bi porabljala na, na eh, daljši rok. Mi lahko državam samo priporočamo, da dajo enostavna sredstva na način, ki bo eh, omogočal tako kmetom kot državam, da imajo na voljo sredstva v primeru kriz. To so lahko zavarovalne scheme ali pa vzajemni skladi, ki, ki so prav tako ena od možnosti. Seveda, verjetno obstajajo tudi druge možnosti, ki bi ki jih veljalo uh, uh, obravnavati. Potem proticiklična plačila. Ne želim se spuščati v. Uh, ekonomsko računico z takšnim predlogom. Lahko pa povem, da je v kontekstu evropskega proračuna, eh, ki je naravnan večletno in porazdeljen po posameznih letih in ki pokriva več področji, kot so naprimer eh, strukturni skladi, raziskave, stvari potekajo precej, eh, oziroma načrtovanje poteka precej leto naprej. Tu govorimo o milijardah evrov, ki jih želimo. Eh, nameniti za posamezna področja in zato to načrtujemo več let naprej. Zanima me, ali bi vi podprli kmetijski proračun, ki bi bil morda uh, iz danes na jutri ali iz leta v leto kar nekaj milijard evrov manj obsežen, kot pa je to bil v preteklosti in kako bi se potem lahko soočili z morbitnimi krizami. Gospod Slenegan, spraševali ste nas, kje smo bili in zakaj smo se odločili za uh, omejevanje oziroma za kapice, kot je to v predlogu. Mislim, da smo ta predlog eh, predlagali že štirikrat ali petkrat in veste, kaj se je zgodilo s tem predlogom. Vsi so bili, vsi so umrli, kar naenkrat v eh, sklopu zakonodajnega procesa in skušamo pripraviti nekaj, kar bi bilo eh, prebavljivo za zakonodajalca, kar bi bilo za vas užitno. Ampak sumim, da bo tudi ta predlog doživel enako usodo kot pa tisti predlog iz preteklosti. Gospod Vajc, govorili ste o treh odstotkih za specifične ukrepe trženja, ki, kar je posebno nov predlog. To so tri odstotke, ki prihajajo iz proračuna za neposredna plačila, kar pomeni, da bi jih morali vzeti iz proračuna za neposredna plačila državam članicam, razžiti kmetom, ki tega denarja ne bi dobili in ga porabiti druge. To je dodatni denar v sektorju. Uh, to je začetek sistema, ki prej ni obstajal in velja za vse sektorje, ki tega niso poznali. Govedoreja, eh, mlečni sektor in tako naprej. In ugotoviti moramo, ali je to dovolj ali ne. Kajti kar nekaj let bo trajalo, da izgradimo strukturo za porabo tega denarja in vse mora podpreti tudi zadruge, eh, združene proizvajalce in tako naprej na trgu predelave zelenjave pa opažamo, da to dobro deluje, ampak tudi na tem trgu je to trajalo kar nekaj časa, preden je zaživelo. Vi in pa ostali ste omenjali eh, težave, ki bi lahko nastale zaradi izkrivljene eh, konkurence, zaradi načina razpečevanja. Nekateri ste omenjali trenutno politiko in k temu svetujem tudi sam. Primerjate to z trenutnimi ali preteklimi politikami v državah članicah. In ugotovili boste, da obstaja precej razlik. Navedem lahko pa še več primerov, kjer bodo razlike še bolj opazne. Mi teh razlik ne želimo povečati, ampak jih nekako združiti v en sistem, v katerem bi države članice morale pojasniti, zakaj počnejo, kar počnejo. In po mojem mnenju bomo ob koncu dobili rezultat, ki bo boljši, kjer bo manj raznolik, bolj eh, homogen in tudi bolj usklajen. Posledično bo tudi SKP bolj usklajena in ta bo temeljila na eh, konceptu, ki sledi sklepom držav članic. Hvala. Dziękuję proszę Państwa. W tej chwili przechodzimy, już damy, poprosimy naszych szans. Ja. Myślę, da. Lekko zdaj damo besedo našim cenjenim poročevalcem, če se želijo oglasiti, seveda. In če želijo povedati svoje mnenje. Tako da nekako zaokrožimo naše zasedanje. Eh, ja, strnjeno. V zvezi sporočilom oziroma strateškimi načrti? No, glavni cilj financiranja je podpreti kmete. Dokument komisije, m, mm, nekateri pravijo, predstavlja osnutek, ampak predlaga nekatere globoke spremembe. Spet se daje v spredje poenostavitev. Tukaj so tudi mladi kmetje, pa menjava generacij, pobude, ki so potrebne, da se vse to izpele. Tako da, če smo prisluhnili mnenjem vsem, ki so se danes oglasili, lahko vidimo, da podobno razmišljamo, tako da lahko delamo v tej smeri. No ja. gre za tematike, ki so pomembne, zlasti če so, to, če so čezmejne narave. In v kmetijstvu je tega kar nekaj. Gospod Andriu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi in obogatili to razpravo. Ta vprašanja nas bodo spremljala tekom priprave naših poročil. Kar se tiče poročila o skupni ureditvi trga, se v samo sebino nismo eh, spuščali, ampak eh, predlogi bodo dani na mizo. Naš eh, pristop bo praktične narave. za naše delo je bistveno, da ohranimo dohodke kmetov. In tako bomo tudi uh, analizirali predlog komisije. Poskušali bomo najti uh, navdih, ki nam uh, bo zagotovil, da uh, bodo ta skupna kmetijska politika obrodila sadove za naše kmete. Hvala torej vsem za vaše prispevke. Pomembno se je osredotočiti tudi na razvoj podeželja. Pri tem pa moramo tudi paziti. Jaz sem eden od tistih, ki meni, da je komisija izgubila pri eh, proračunskih pogajanjih in žrtev je SKRB et que ce repas. Obstajajo področja, kjer takšna politika ne bo omogočila nadaljevanje eh, delovanja kmetij oziroma vzpostavitve novih eh, kmetij. In vprašati se moramo, kako bo vse to vplivalo na tista področja, kjer eh, ima kmetijstvo pomembno vlogo. Hvala. Proszę Państwa, w ten sposób dobrnęliśmy do. Господин Господе, сте беше госпа Милер. Хвала лепа, господ председник. Pri razpravi se je danes skristaliziralo par stvari. Potrebujemo zanesljivo načrtovanje za kmete, potem želimo okrepiti, okrepiti male in srednje velike eh, kmetije in podjetja. Kmetje namreč želijo resno kmetovati, želijo uh, več jasnosti, ne glede na to, kako se je kmetijstvo razvijalo v zadnjih 40 letih. In menimo, da je to tudi dobra pot za varstvo okolja. Glede kapice bi rekla, da je jasno, da bi to moralo biti prostovoljno. Poleg tega moramo uh, najti definicijo za trajno travišče in uh, potem potrebujemo ustrezno soglasje. Mi bomo seveda prispevali še nekaj predlogov. No, potem pa so tukaj še izjave o proticikličnih pravilih oziroma plačilih. Meni bi se zdelo bolje, da kmet dobi uh, plačilo na svoj račun, pa potem odloča o tem sam. Kmetje so dobri, dobri podjetniki, tako da bi uh, bilo po moje bolje, če bi lahko sami uravnavali te stvari. No, mislim, da smo na dobri poti, stvari so zapletene, ampak veliko podrobnosti smo že razčistili vlogi parlamenta, izvoljenih predstavnikov, imamo zdaj nalogo, da gledamo naprej, da pripravimo ustrezne predloge, se pogovarjamo s komisijo in na koncu ustvarimo nekaj dobrega za naše kmete. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se našim strokovnjakom, pa tudi kolegoma iz. Uh, odbora regiji in pa iz ekonomsko-socialnega odbora. Hvala poročevalcem in vsem, ki so sodelovali v razpravi. Ja, dotaknili smo se kako tega, kako uporabljati tudi kohesijsko politiko na podeželskih območjih. Poleg tega ste omenili tudi zunanje omejitve, med drugim trgovino na kmetije moramo začeti, oziroma na vasi moramo začeti gledati drugače. Tukaj ne gre samo za kmetije, gre za kmetijstvo, ki je umeščeno v to področje. In uh, vsi, ki govorimo, govorijo o proračunu, vključno s komisijo, se moramo vprašati tudi, kako je z mladimi kmeti, če je dohodek za mlade kmetije. 50 odstotkov nižji kot pri drugih poklicih. Pogoji pa so kljub tehnološkim izboljšavam še vedno zelo težki. Če ni dohodka, potem je jasno, zakaj se prebivalstvo v vseh stara. Vedno sem zelo vesel, ko vidim, da regije razvijajo svoje pristojnosti, kompetence. In da se posveča veliko pozornosti tudi kmetovanju in pa razvoju podeželja. Tudi odbor regij se ukvarja s tem in zelo smo jim hvaležni za mnenja, ki jih pripravljajo. Vsi, ki smo tukaj v tem prostoru, smo prepričani, eh, da je to dober pristop, ampak še druge moramo prepričati, da je skupna kmetijska politika dober način. Tako, s temi besedami bi zaključil to točko našega dnevnega reda. Sledi kratek odmor. Po odmoru pa bo predsedoval gospod De Castro, kajti sam moram še nekam drugam. kratek, kratek odmor bo sedel, kajti verjetno ne boste vsi navzoči na eh, naslednjem delu tega zasedanja. Hvala lepa vsem. Zahvaljujem pa se tudi gospodu De Castru, da bo predsedoval v mojem imenu. Ah, no, I can play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 16. Stanje razprave o prihodnosti Evrope. Gre za mnenje našega odbora. Poročevalec je Ivan Jakovčič, tako da mu takoj predajam besedo. No, bom kar po Hrvaško. No, čisto naključno je, da eh, se zdaj po razpravi o SKP pogovarjamo še o prihodnosti Evrope. Zato je zadolžen eh, AFKO, odbor Grafko, AFKO, ki mora predstaviti mnenje o prihodnosti Evrope. Seveda vključujemo predvsem tematiko zagotavljanja hrane, pa tudi kmetijstvo je eh, vključeno, kajti to je ena največjih politik Evropske unije, to je eden njenih glavnih simbolov. Poudaril bi tako kulturno, kot gastronomsko dediščino, pa teritorijalno in družbeno kohezijo. Vse to je izredno pomembno tako na lokalni, kot tudi regionalni ravni. Kajti na teh ravneh se odloča o kmetijski politiki in tudi o tem, kakšno hrano bomo jedli. Želel bi izpostaviti svoje mnenje, da je pomembna sinergija med ekološko eh, pridelano hrano in pa proizvodi s poreklom, tista, ki nam omogoča boljšo prihodnost evropskega kmetijstva. Na tem želim ustrajati. Pripričan sem, da je v tem tudi prihodnost ustvarjanja sinergij med eh, ekološko pridelavo oziroma bio pridelavo, kakorkoli jo že poimenujemo, eh, eh in pa drugih proizvodov. Torej, danes lahko vidimo torej, bio tržnico pred tole stavo parlamenta in eh, današnji potrošniki iščejo prav take proizvode. Na koncu bi še dodal, Da. Smo se sicer pogovarjali o potrebni reformi skupne kmetijske politike, ampak znotraj Evropske unije moramo zmanjšati vrzel med tistimi, ki živijo v mestnih območjih in pa tistimi, ki živijo na podeželju. In tudi v tem okviru je prihodnost Evrope zelo pomembna. Kohezijsko politiko, strukturne sklade in eh, kmetijsko politiko moramo zbližati. Čim bolj moramo zmanjšati razlike. Na koncu bi pa še povedal, da bi želel slišati eh, mnenje o predlogu spremembe, ki bi ga uložil na tole v zvezi s tem mnenjem. Nisem ga želel eh, zapisati na papir, da ne bi z, eh, povzročal zmede. Gre za vprašanje, ki se posredno tiče tudi prihodnosti Evrope. Gre za svet brez lakote v obdobju od 2020 eh, do 2030. Zanima me, kako razmišljajo poročevalci v senci. Ali mislite, da bi bilo dobro, če bi vključili tudi predlog spremembe, ki bi govoril o tem, da želimo eh, do leta 2030 zgraditi, eh, zgraditi svet brez lakote. To je možno. In na ta način bi tudi povedali, da Evropa s svojim znanjem, izkušnjami, tehnologije lahko pomaga ljudem, tako da bo bomo imeli svet brez lakote in to pa vsekakor vpliva tudi na prihodnost Evrope. Spoštovani predsedujoči, toliko za enkrat, sem pa seveda na voljo vsem, ki jih še kaj več zanima. Grazie Nino, tema ovviamente je importante, oramai dopo. Hvala Nino, tole je zelo pomembna tematika. Ni prav veliko kolegov ostalih tukaj nihče ne prosi besede, no pa vendarle nekaj se vas je prijavilo k besedi. Nikola Caputo, potem gospod Flanagan in potem gospod Dorfman. Hvala, predsedojoči. Najprej bi se zahvalil gospodu Jakovčiču za osnutek mnenja. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal, potrebujemo bolj integrirano skupno kmetijsko politiko in ta mora prispevati k oblikovanju prihodne Evrope. Zmanjšani proračun SKP ima lahko negativne posledice za kmete, ki so zavezani temu, da dosegajo visoke standarde na področju uh, zdravja in pa varnosti. Cenimo dodano vrednost SKP na področju varne skrbe s hrano na dolgi rok. Tako zagotavljamo tudi bolj stabilen dohodek na kmetijah, eh, zagotavljamo razvoj podeželjskega območja in eh, se spešno borimo proti izseljevanju. Torej, Pomembna je sinergija med biološko pridelavo, uh, zaščitenimi označbami porekla, geografskimi označbami in podobno. Ko torej govorimo o prihodnosti Evrope, moramo ravnati odgovorno kot neke vrste usmerjevalci za celoten planet. Seveda, primerno bi bilo, da si zadamo tudi vprašanje, kako izkoreniniti lakoto na svetu. Gospod Flanagan je naslednji. No, nisem pogosto navdušen na tem, kar govori gospod Juncker, ampak ko je marca 2017 začel govoriti o prihodnosti Evrope, sem si rekel, dobro, o tem se zdaj končno lahko pogovarjamo. Zdaj, ko se je zgodil Brexit, zdaj, ko odhaja velika nacija iz Evropske unije, zdaj se končno lahko pogovarjamo o tem, kam gre uh, to vozilo, ali gre v smeri skupne obramne politike ali pa skupne kmetijske politike. Kar nekaj je bilo razprav, kaj ne bi se zgodilo z mesti, regijami po Evropski uniji. No, očitno so razprave potekale, vsi smo, smo uh, sodelovali pri po svetovanju nisem slišal nobenih zaključkov, sem pa ugotovil nekaj. Lahko rečemo, da so učitelji izobraženi. Eh, sam sem v zadnjih štirih mesecih, mesecih uh, slišal skupino 22, pa sem jih vprašal, ali ste slišali za tole razpravo o prihodnosti Evrope v um, mestih in pa na podeželju. Ampak uh, čeprav so izobraženi, sploh še niso slišali za ta postopek. To ni neka postranska razprava, je pomembna razprava. Mnenje se razvija, ko se razvija tudi razprava, tudi moje mnenje v zvezi s skupno kmetijsko politiko se je spremenilo. Izvolili so me kot skeptika, zdaj pa menim, da se je vredno boriti za to, ko gre za vojaško unijo, sem proti. Ampak kje je zdaj ta razprava, kje poteka? to, kar imamo zapisano v poročilu, je dobro. No, dejansko zdaj, ko razprava ni potekala, se bojim, da bomo šli po napačni poti in stran od te skupnosti kmetijske politike. Uh, bojim se, da se bomo med seboj pobijali, ampak uh, jaz tukaj uh, res ne vidim poti. Tega smo imeli na Jerskem več kot dovolj. Hvala. Gospod Dorfman je naslednji. Hvala. No, mislim, da je poročevalec predložil zanimivo poročilo, s katerim se lahko precej strinjam. Točka dve mi ni popolnoma jasna. Mogoče gre za težave s prevodom v nemščino, ko gre za rezultate sinergije med ekološko pridelavo in pa geografskimi označbami. No, oboje je zelo pomembno, s tem se strinjam tudi ekološka pridelava je pomembna, geografske oznabe so pomembne. No, ampak da bi rekli, da pa je evropska konkurenčnost eh, na področju kmetijstva posledica obojega, to je pa morda že malce pretirano. Mislim, da bi morali tole formulirati bolj natančno. Strinjam se s poročevalcem da je mednarodna razsežnost eh, našega kmetijstva pomembna tudi na področju boja proti lakoti, pa tudi na področju prehranjevanja eh, celotnega sveta. S tem se zagotavlja tudi varnost hrane po svetu. To, to je izredno pomembna plat in dobro bi bilo, če bi. Eh, govorili tudi eh, o energiji, recimo o pridelavi energije, kajti vloga um, kmetijstva je tudi v tem. Mogoče bi lahko se dotaknili tudi tega področja energije. Vsekakor uh, bi bilo možno kaj tudi preformulirati, uporabiti kakšno drugo besedo. Tako da bi morda še kaj dodali. Buda. Gospod Buda, hvala lepa, predsedujoči. Ja, dva dneva intenzivne razprave sta za nami. Želimo, da bodo stvari v prihodnje bolje delovale. Imamo zelo zanimiv pristop k vprašanju, kako izkoreniti, izkoreniniti lakoto do leta 2030. No, zavedati pa se moramo, da vse več ljudi zapušča podeželska območja, tako da bi se morali pri pomuditi pri vprašanju, kako preprečiti to izseljevanje, kako poskrbeti za podeželska območja. Iz, eh, izpostavil bi pomen sinergiji med politikami, ki jih imamo na voljo. Gre za politike tako znotraj SKP kot znotraj kohezije, kako oblikovati uh, privlačno in prijazno podeželje, ki bo, do, do, ki bo dobra izbira tako za mlade, pa tudi za tiste, ki niso tako mladi, kajti dan danes je veliko ljudi, ki se odločijo, da bodo imeli podjetje na podeželju. Kako jim zagotoviti, da bodo imeli na podeželju potreben komfort, vse tisto, kar potrebujejo. Gre za bolnišnice, šole, telekomunikacije, širokopasovni internet. Seveda, da danes ne moremo živeti brez interneta, to je očitno. Pomembno je poudariti sinergije in pomembno je razvijati podeželska področja. Sicer pa se moramo spopasti bolj odločno z izseljevanjem eh, prebivalstva. Robert. Iš tikrųjų, manau, klausimas labai rimtas ir labai svarbus. Gospod Rupe, hvala lepa za besedo, predsedajoči. Tole je zelo pomembno vprašanje. Zdi se, da lahko uh, v parih urah razprave obravnavamo neko stvar z različnih vidikov, recimo modele za direktna plačila ali pa tudi druge ukrepe lahko obravnavamo in vsi ti elementi so izredno pomembni. Rešitev pa pač ne moremo najti čez noč. in če naj bi si zdaj predstavljali prihodnost tako, da se naslanjamo samo na lastne interese, ne vem, mogoče bi morali spremeniti pogled. Mogoče bi lahko glede prihodnosti Evrope vključili raziskovalce še in še druge strokovnjake, tako da bi pridobila, pridobili mnenja da bomo dejansko naredili nek načrt prihodnosti Evrope, ne smemo imeti zelo oskega pristopa. Če si pogledamo kmetijstvo, tisti, ki so lasniki zemljišč, niso nujno tudi aktivni kmeti. In če gremo še dlje, lahko vidimo, da veliko ljudi obdeluje zemljo, vprašanje pa je, ali res proizvajajo tisto, kar po čemer obstaja popraševanje na trgu, ali lahko zagotovijo vitalnost svojih kmetij. To so vse pomembna vprašanja. Zlasti so pomembni ukrepi, ki bi spodbudili vitalnost kmetov in kmetij v prihodnje. No, potem ekološko kmetovanje. Danes je podprto prek sklada za razvoj podeželja. V prihodnje bo ta sklad imel 50 odstotkov sredstev manj. Kako bomo nadaljevali delo? Vse več kmetov se odloča za, za uh, organsko pridelavo oziroma za biološko pridelavo. Kako jih bomo podprli? Če ne bomo našli odgovorov na ta vprašanja, se stanje ne bo spremenilo. Zato je verjetno res, ko naši kmetje govorijo o zelo zapletenih pravilih. Ta pravila postajajo bolj in bolj zapletena. No, potem pa mi govorimo o kapici po letu 2020 in pravimo, da bomo zagotovili več proznost, prožnosti za države članice. Ali bo to dobro ali slabo? V nekaterih primerjih bo morda to slabo, kajti države članice bodo sprejemale odločitve, ki bodo dobre zgolj za nje, ne pa za koga drugega. Če torej želimo doseči dejansko konvergenco in zapreti to vrzel med državami članicami, in če želimo preprečiti migracije, recimo iz baltskih držav v Nemčijo, kjer zaposlujejo sezonske delavce, moramo delati z nekim razumnim tempom. No, različico, eh, končno različico tega besedila bom pripravili v naslednjih tednih, ampak eh, vsekakor pa vse čas treba razmišljati o prihodnosti Evrope. Vidimo, da je tukaj še predstavnik komisije. Želite besedo? Ne. Besedo dobi svet poročevalec. Hvala lepa za razpravo, hvala lepa za vse vaše zamisli. Ja, res, težko je zapisati v takšne formate tu vse, eh, kar je pomembno za prihodnost Evrope, zlasti na področju kmetijstva. Sam sem se osredotočil na najbist, najbolj bistvene zadeve. Hvala lepa, da ste izpostavili, da je treba vključiti strokovnjake in da. Imamo tudi podeželjske območja, ki so vse bolj prazna. Na ta način gotovo ne bomo ohranili evropskega kmetijstva in pa razvoja podeželja. Mislim, da nam manjka ta povdarek. Prosim vas za predloge sprememb, če jih želite podati. No, v vsakem primeru bi izkoristil tudi eh, vašo tezo o izseljevanju iz podeželskih uh, območij. Govorili ste o odhajanju v eh, urbana področja ali pa celo v tujino, recimo iz baltskih držav v Nemčijo ali pa iz Hrvaške na Irsko. Ravno iz podeželskih območij ljudje odhajajo v Dublin in tudi drugam iščejo pač boljše življenje. Tako da bi morali tudi kaj takega še dodati v poročilo. Hvala lepa za sodelovanje. Prosim vas, da pripravite predloge sprememb. Veliko veselje bom sodeloval z vami pri pripravi tega poročila. Hvala lepa. Rok za preložitev predlogov sprememb je jutri, 10. oktober do enih. Tako, končali smo točko 16, zdaj pa še točka 17. Gre za predstavitev poročila misije odbora Agri na Irsko. Ta misija je potekala od 18. 18. do 20. septembra 2018. Kot, ve, kot veste, smo imeli kar zajetno delegacijo. Mnogi so navzoči tudi danes. Kolegi, če se želite oglasiti, ste vabljeni. Gospa Magines, gospod Flanagan. Poročilo je tukaj. Mislim, da smo ga tudi že razširili, gospa Magines. Um, th thank you, Chair. Um, this is it's good to have this. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dobro je, da imamo v rokah to poročilo, ker eh, človek hitro pozabi na vse, kar smo počeli tekom eh, tega obiska. Hvala kolegom in kolegicam, ki so obiskali Irsko. Drugi dan eh, misije smo imeli manjše težave, vreme nam ni bilo naklonjeno, tako da smo morali odpovedati naše načrte in drugače organizirati ta dan. In mislim, da smo zagrizli v ta osnovni okus irskega kmetijstva. Eh, udeležili smo se tudi eh, nacionalnega tekmovanja, kar je bilo še posebej zanimivo eh, za kolege in kolegice. Tisti, ki vodijo ta podeželjski dogodek, so povedali, kako pomembna je skupna kmetijska politika. Gre za dogodek za celotni otok in to je z vidika razprav o Severni Irski in Republiki Irski zelo pomembno. Rada bi se zahvalila seveda sekretarjatu in uh, Caroline za uh, pripravo programa. So pa nam tudi uh, v Združenju irskih kmetov pomagali uh, pri tem drugem dnevu, ko nam vreme ni bilo zaklonjeno. Obiskali smo njihovo demonstracijsko kmetijo. Uh, ta revija vodi uh, to kmetijo in poskuša ugotoviti, kako povečati uh, donosnost uh, irskih kmetij. Rada bi spostavila tudi gostoljubje, ki smo ga bili deležni na vseh eh, kmetijah in v vseh eh, krajih. Ne zato, ker sem sama Irka, ampak eh, zato, ker bi rada povedala, da so Irci res širokogrudni in da človeka želijo nahraniti, preden zapre vrata in zapusti njihov dom. In resnično so nas dobro nahranili. Miza se je kar šibila od dobrot. Pomembno je tudi to, da smo torej izpostavili pomen skupne kmetijske politike. Hvala tudi eh, kolegoma Kartiju in Flanagonu za sodelovanje. Morda bomo imeli ob naslednji priložnosti eh, še dodatne eh, priložnosti za srečanje z gospo Kris. Držali bomo pesti. Hvala. Grazie, Arjen Flanagan. Najlepša hvala married gospod Flanagan. No, seveda podpiram to, kar je povedala gospa McGuinness. Mislim, da je bil ta dogodek dober in kot sem dejal že eh, prej, ko sem dobil besedo, sem bil izvoljen kot eh, skeptik. Moje izkušnje iz odbora za kmetijstvo eh, so mi omogočile, da sem zbral mnenja iz različnih ljudi iz Evrope in spoznal sem marsikaj novega. Dobra ideja je tudi ta, da smo lahko pozdravili eh, ljudi na Irskem. To je dobra ideja. Sem pa razočaran nad vremenom. Eh, nič kaj ne moremo narediti eh, glede vremena, vsaj kratkoročno gledano stojiti. Škoda, ravno zato, ker sem še posebej ponosen, na eh, proizvodnjo sira, morda to za nekoga drugega eh, ni tako velika stvar, ampak eh, želel sem vam pokazati te sirarje, ampak kot je dejala Mered, bomo morda imeli takšno priložnost, priložnost kdaj drugič. Hvala, da ste obiskali tudi uh, moj uh, šotor na tekmovanju. Uh, uh, o, za uh, um, oranje in uh, hvala za to poročilo. Stuart. No, vse skupaj se mi je zdelo zelo zanimivo, zelo prijetno. Čestitam lahko Mared McGuinness, da je dobro upravljala s krizo in da je hitro našla rešitev ta drugi dan. Ničesa ne bom nikoli pozabil, ker smo bili pomembne osebe eh, so nas na tekmovanju eh, oralju poslali eh, na točno določen del pašnika. Nekdo od uradnikov je dejal, da moramo iti tja. Mred je dejala, da nismo tako pomembni in nočemo obstati nekje v blatu. Resnično mi je bil všeč tudi hotel, ker je bila tam eh, lepa kolonija gobavcev, kot eh, rečem sam. Eh, tam je bilo veliko kadilcev in Jim Nicholson in jaz sam sva se lahko usedla lepo pred hotel in kakšnega prižgala. Obiskali smo tudi nekaj kmetij. Dejali so, da potrebujejo glifosat enkrat letno, na vkljub eh, novim tehnologijam. Ta sistem, eh, s katerim se ukvarjajo, ne bo deloval brez tega. Nekateri kolegi bodo morda eh, razočarani, ampak to je pomembna stvar za kmetijstvo. Zgrožen sem bil nad višino stanarin, ki jih plačujejo nekateri kmetje. Eh, poleg tega, da plačujejo najmnino, plačajo tudi delež dohodka eh, lasniku zemljišč, ki nima nobene veze s tem zemljiščem, morda celo ne živi v tej državi. To ni pravilno. Če je eh, proizvodnja mlečnih izdelkov tako donosna, potem lahko zagotovijo tudi boljši sistem. Obiskali smo tudi uh, Eh, kmetijo, ki se ukvarja eh, z dirkalnimi konji, eh, zrejo konjev. In sam sem izkoristil to priložnost in dejal, da imamo sedaj umetno osemejevanje, ni treba peljati teh kobil in konjev tisoče kilometrov stran. Oni so rekli, da je treba spoštovati pravila. Pri čem gre pri dirkah, tukaj gre predvsem za eh, stave. Mislim, da tisti, ki se ukvarjajo s stavami, eh, da si ti ljudje požvižgajo za to, kje eh, je in kam je šel nek kon v razplot. Želel sem se pogovoriti tudi z irskimi kmeti, jih vprašati, kako potekajo zadeve. Niso razumeli, da sem politik, Brexit, Brexit, Brexit je uh, na jeziku vseh v tej državi, vedo, kako pomembna je ta stvar. In potrebujejo dober dogovor. Neočakani ste, gospod predsednik, še nekaj bi izpostavil. Eh, kaj so pravili mediji takrat? Dejali so, da bo eh, Irska žrtvovana na oltarju za brexit, da bo kmetijstvo v nevarnosti, da potrebujemo nadomestila in tako naprej. Morda bo Evropska unija to naredila, ampak eh, niso vam všeč eh, vaši nizki davki in eh, te davke za podjetja boste morali dvigniti, če boste želeli boljše podpore in mislim, da jim to ni bilo najbolj všeč. Najlepša hvala. Vedno je zanimivo poslušati gospoda Agnjeva. Gospa tam spredaj, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To poročilo je seveda zelo pomembno. Dobro je, da se pogovorimo o tej lepi misiji na Irskem. Rada bi se zahvalila gospe McGuinness, ki nas je z odprtimi rokami pozdravila v svoji domači državi, na vkljub vremenskim težavam, s katerimi smo se soočali. Program je bil izjemno eh, zanimiv, kljub temu, da smo ga morali spremeniti v zadnjem trenutku. Eh, smo eh, imeli priložnost ugotoviti, kako Brexit vpliva na kmetijski sektor. V nasprotju s tem, kar pravi gospod Agnew, obstajajo dejanski pomisleki, o katerih moramo razpravljati zirci. Ne gre zgolj za odnose s preostalim delom Evrope to je pomembno za kmetijski sektor eh, na Irskem, ampak eh, gre tudi za odnose z Ulsterjem in eh, Severno Irsko. Odnosi so se izboljšali po velikonočnem sporazumu leta 1998 in že dolgo kmetje iz Severne Irske in Republike Irske dobro sodelujejo. Ta perspektiva morebitnega paca iz Evropske unije brez dogovora je zelo pereča tema, ker bo morda nastala nova meja med tema dvema ozemljema. Srečali smo se tudi s koneniškim svetom in eh, zame kot predstavnico Francije je to zelo pomembna eh, stvar. Tam smo se srečali s predstavniki, ki se ukvarjajo z dirkalnimi konji, eh, tudi v Normandiji, v eh, Franciji eh, je to pomembna tema. Živali potujejo, morajo potovati, potujejo tudi skozi Združeno kraljestvo in Brexit bo pomenil, da bo vse skupaj zaostreno, če bodo ponovno vzniknile meje pomisleki so eh, številni, to je bilo zame zelo zanimivo. In eh, s kolegom Žonom Artujem, eh, ki prav tako sodeluje s temi organizacijami, sva se o tem pogovarjala. Kmetje vseh velikosti so nas zelo prijazno sprejeli. Imali, imeli smo predstavnike velikih kmetij, majhnih kmetij, eksperimentalnih eh, kmetij, ki se ukvarjajo eh, z raziskavami, ki se ukvarjajo s kolobarjenjem, eh, skrbijo za prst. Ugotovili smo, da ti kmetje, tako kot tudi drugi kmetje v Evropski uniji, potrebujejo podporo, ne zgolj zato, ker potrebujejo ustrezen dohodek in dopolnilo k temu dohodku, ampak tudi zato, ker si morajo izmenjevati najboljše prakse na področju kmetijstva. Mislim, da je naša naloga tudi ta, da jih obveščamo o tem, kaj se dogaja v Evropski uniji, eh, kaj se dogaja v obzorju eh, Evrope, ki bo eh, predlagano v novem večletnem finančnem okviru in kaj lahko pričakujejo z vidika znanstvenih raziskav. To je bilo za me torej zelo eh, zanimivo. Eh, lepo je bilo srečati se s kolegi in kolegicami in eh, lepo je bilo tudi sesti za mizo in si privoščiti večerjo, kjer so sedele same ženske. Sama nisem kmetica, ampak sem izvoljena na območju, kjer je ogromno kmetov in te izkušnje so bile zelo prijetne. Najlepša hvala, Merid. Ne, ne, grazie a te, cara Karin. Najlepša hvala, Karin. Sedaj pa gospod Caputo, na to pa še enkrat Merid McGuinness. Najlepša hvala, Paolo. Najprej sem se želel zahvaliti irskim kolegom, zlasti gospe McGuinness. Odlično se je odrezala. pokazala, je, kako sposobna eh, je ponovno organizirati program, če naletimo na težave. Hvala tudi ostalim eh, irskim kolegom in kolegicam. Eh, ta obisk je bil zelo prijeten, tako imenovani zeleni otok Irske se je izkazal za odlično destinacijo. Mislim, da ga je treba obiskati v vsakem parlamentarnem mandatu. Mislim, da smo tam videli, kaj kmetijstvo mora biti, kaj bi moralo biti. tekom našega obiska smo se srečali eh, s kmeti, z njimi smo eh, skupaj jedli za njihovo mizo, gostili so nas in eh, dobili smo pravi občutek za to, kaj pomeni biti kmet na Irskem. Najpomembnejši vidik, ki bi ga rad izpostavil in ki se ga spominjam, je, je bil ta, kako dobro so ti kmetje usposobljeni, kako odprti so do novih tehnologij in kako dobro se zavedajo eh, pomena zaščite okolja v prihodnosti. To so elementi, ki so mi najbolj ostali v mislih. To je brez dvoma eh, obisk, eh, ki se ga bom spominjal do konca življenja to je res čudovita država, sedaj se porajajo pomisleki zaradi Brexita in eh, to so izpostavili praktično vsi. No, vseeno pa menim, da lahko z evropsko podporo, evropsko pomočjo in eh, s pomočjo irskih poslancev in poslank pomagamo eh, irskemu kmetijstvu. Hvala, Merid. Hvala. Najlepša hvala. Na kratko, gospod predsedeoči, rada bi se samo zahvalila kolegom in kolegicam za komentarje. A želi še kdo drug besedo? Gospod Buda, izvolite. Najprej Buda, na to pa Mary. Najlepša hvala, gospod predsedeoči. Na kratko bi se tudi sam rad zahvalil gospe Megenes za odlično organizirano obisk Irske. Rad bi podaril, da smo videli eh, dobro prakso, eh, kmete iz Romunije smo že poslali na Irsko, da bi se tam naučili, kaj pomeni dobro delujoče kmetijstvo. Mislim, da bi morali organizirati eh, tudi obiske eh, živinorejstva eh, in eh, se več naučiti o raziskavah na tem eh, področju. Kmetje sami ne bi mogli eh, kar preprosto uporabljati novih tehnologij brez eh, pomoči drugih. Rad bi eh, spomnil, na to, da je morda eh, Brexit, eh, Brexit tiktakajoča bomba za irske kmete. Povedali so nam, da so zmogljivosti eh, za predelavo v obeh državah, tako na Irskem, v Republiki Irski, kot tudi v Združenem kraljestvu, potreben dogovor, ker se lahko zgodi, da irski kmete ne bodo mogli preživeti na trgu. Zapr, zapr, Prijeti bodo morali svoja vrata. Ne smemo pozabiti na to, na vprašanje meje, zato mora biti Evropska komisija zelo previdna, eh, ko poskuša reševati vprašanje irske meje. Hvala. Mary, sedaj pa je beseda tvoja. Še enkrat hvala, hvala za uh, te tople, prijazne besede. Mislim, da to vsi irci v tem odboru cenimo. Rada bi se Eh, dotaknila komentarja Stuarta Agnewa. Eh, hvala, da ste to povedali. Stuart Agnew prihaja iz vrst eh, UKIP-a. Dejal je, da je Brexit velika zadeva. Velika zadeva na irskem, velika zadeva za irske kmete. Veseli me, da to razume in upala bi, da bi to razumeli tudi kolegi in kolegice iz njegove stranke pred preden so glasovali v referendumu. Posledice za irsko in irske kmete so ekstremne in težko jih je razrešiti. Upamo, da smo sedaj bližje eh, sporazumu o eh, izstopu Združenja kraljestva. Seveda zadeve niso tako preproste, ker smo bili tako dolgo povezani tekom zgodovine in tudi kot eh, članici Evropske unije. Preprosto se izviti iz teh odnosov je praktično nemogoče. Podpora kolegov in eh, kolegic eh, po Evropi je nekaj, kar Irci eh, in Irke resnično cenijo in upam, da je to sporočilo, ki ga boste odnesli domov. Irska ni žrtveno jagnje. Nihče ni nikoli dejal, podprli vas bomo, če bo vaša država povečala stopnjo obdavčanja za podjetja. Tega ni nihče nikoli rekel. Mislim, da je to pomembno. Irska je tako občutljiva zadeva zato, ker je Evropska unija v svojih temeljih eh, mirovni projekt eh, in razumeti je treba tudi mir, ki vlada zadnjih 20 let eh, na severu, na severu Irske. Mir je obveljal zato, ker smo del širše skupnosti Evropske unije. Tudi po Brexitu upam, da bomo imeli dobre odnose z Združenim kraljestvom in upam, da ne bo meja na otoku, iz katerega prihajam kot predstavnica mejne regije, sama ne bom podprla ničesar, kar bi pomenilo ponovno spostavitev meje, zlasti trde meje. In to pokriva tudi meje, ki zrastejo v eh, mislih ljudi. In Brexit je povzročil tudi to. Nekateri v svojih mislih eh, razmišljajo eh, preveč napadalno. To je poročilo naše misije. Upamo, da smo dosegli enega od naših ciljev. Upamo, da eh, kolegi in kolegice sedaj razumejo, kako čustven in občutljiv je Brexit za ljudi, ki jih eh, zastopamo in kako moramo vsi spoštovati njihove interese in delati za njih. Hvala. Lot, najlepša hvala, Mary. No, kolegi in kolegice, najlepša hvala. mislim, da lahko sedaj pridemo k točki številka 18. In to je potrditev priporočil koordinatorjev. Če ko, eh, komentarjev ni, potem so ta priporočila sprejeta. Sedaj pa se moram samo še posloviti. Ponovno se vidimo 15. oktobra. Hvala. Se je tako končala.